Dober dan vsem, dobrodošli na naše zasedanje oziroma na sejo odbora za razvoj, ki bo danes v celoti posvečena temi eh, zanesljive preskrbe s hrano. Začeli bomo se sprejetjem dnevnega reda. Imate kakšne pripombe oziroma komentarje k mm, osnutku dnevnega reda? Ukolikor jih ni, potem bomo lahko rekli, da je naš dnevni red sprejet. Z velikim veseljem odpiram današnjo javno predstavitev, na katero smo povabili celo vrsto uglednih eh, gostov. Zahvaljujem se vsem, predvsem tistim, ki so uh, se podali na dolgo pot, da so lahko prišli danes sem. Prišlo je do majhne spremembe dnevnega reda. Nažalost, gospod Buncel, ki je predviden kot strokovnjak v drugem obvisju, uh, je, pač, um, mu je bilo uh, onemogočeno, da bi se odeležil današnjega tega zasedanja. In eh, torej vsekakor pa bomo imeli njegov prispevek v pisni obliki. Tema varnosti oziroma negotovosti, eh, kar zadeva preskrbo s hrano, je zelo pomemben in eh, zaradi tega je naš odbor sklenil, da danes izjemoma organizira celodnevno javno predstavitev. Tako se bomo lahko poglobili v to temo. Gre za zapletene teme in tudi sporne teme. Današnja sedanja človekov poljubna kriza, ki prizadane afriški rok in zadeva skoraj 13 milijonov ljudi, terja nujne in tudi trajne vzdržne odgovore in odzive za to, da prenehamo z lakoto in prehrambno negotovostjo v tem delu sveta. Zaradi tudi razsežnosti te krize se je naš odbor podal na kraj, na, na tisti kraj, v tiste kraje oktober oktobra meseca, se bo podal v tiste kraje oktobra meseca. Eh, torej, današnja seja sicer se želi osredotočiti na strukturne eh, razloge te krize in na morebitne politične odgovore srednje in dolgoročno. Želela bi tudi povdariti, da današnja predstavitev je bila organizirana tako, da bi spodbudili razpravo in izmenjavo mnenja. Če bo čas dovolj, bomo poskusili eh, tudi predati besedo ne samo članom, ampak tudi drugim udeležencem udeležencem današnje, današnje predstavitev in seveda strokovnjakom, ki bodo lahko postavljali torej vprašanje strokovnjaškom. Zato bi vas prosila, da se držite časa za govor, kajti vsi želijo veliko govoriti, vsi imamo veliko povedati, ampak seveda moramo tudi omogočiti vsem, da spregovorijo vsaj iz spoštovanja do drugih in torej bi vas prosila, da vsi spoštujete čas, ki ga imate na voljo. Sedaj bi povabila oba strokovnjaka v tem omisju in sicer gospoda Davida Nabara, ki je posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov za uh, zanesljivo preskrbo s hrano in za prehranjevanje in ki je tudi sklajevalec v posebni e- ekipi na visoki ravni, kar zadeva svetovno krizo in zanesljivo preskrbo. Eh, predstavil bo vprašanja, eh, ki zadevajo tudi eh, napredek in izzive na tem področju. Na to bom predala besedo gospodu Mamaduju Čisoku, ki je predsednik mreže kmečkih organizacij in proizvajalcev Zahodne Afrike. Gospod Čisoku bo predstavil svoje poglede na vprašanje vprašanje zanesljive preskrbe in eh, tudi na potrebne politike na tem področju. Zdaj pa bom najprej predala besedo gospe Žoli, ki je predsedu, predsednica našega odbora in ki bo um, uvodoma uh, povedala nekaj besed v zvezi s to temo. Hvala lepa, dobrodošli, dobrodošli vsi. Uh, Danes je pomemben dan za nas, za odbor za razvoj, kajti menimo, da vprašanja zanesljive preskrbe s hrano je ena izmed najpomembnejših, s katerimi se ukvarjamo. Ko smo sklenili, da bomo organizirali današnjo javno predstavitev, sicer nismo poznali. Uh, dramatičnih razsežnosti vprašanja, ki se, vprašanj, ki se postavljajo v afriškem rogu. In dan danes dejansko prihaja do ničkoliko problemov in sicer do povišanja cen živil, naftnih proizvodov, prihaja tudi do razgrabljanja zemlje v Afriki in tudi do podnebnih sprememb, ki prizadevajo države in prebivalstva držav v razvoju razvoju in ki povzročajo še večjo negotovost, ki je eh, nekaj, eh, ki je stalnica eh, v, na področju prehrambne varnosti dejansko 7 milijonov ljudi se spopada z revščino in eh, živilska kriza od eh, junija 2010 prizadane 44 milijonov ljudi, torej dva, dvakrat, skoraj dvakrat toliko, kot je prebivalstvo eh, v nekaterih državah Evropske unije. Leta 2011 ena oseba vsakih sedem nima dovolj hrane, je torej podhranjenih in napovedi niso optimistične. Vse to ni uh, slučaj in uh, naša odgovornost je uh, precejšnja. Seveda nočem vnaprej navajati zaključkov današnje predstavitve, ampak dovolite, da se dotaknem samo nekaterih vidikov, uh, in, uh, ki so rezultat tudi poglobljenih razprav v naši sredi. Uh, <clears throat> Kar zadeva politike Evropske unije, seveda potrebno je, da eh, združimo različne politike. Zakaj bi povečevali eh, pomoč za eh, skupno politiko, če Evropska unija in drugi člani G20 še dalje subvencionirajo svoje, svoje kmetijstvo in, in podpirajo kmetijski izvoz. Eh, moramo omogočiti tudi tretjim državam, da oblikujejo svojo eh, živilsko strategijo, zato da se poveča tudi njihov dostop do trga u korist prebivalstva. Zakaj bi ustvarili nove instrumente za boj proti lakoti, če ulagamo eh, trikrat več v proizvodnjo biogorivra in eh, omogočamo tudi grabe zemlje in hkrati tudi eh, spodbujamo proizvodnjo eh, toplogrednih plinov, namesto da bi pomagali eh, tamkajšnjemu prebivalstvu. Eh, prebivalstvo bo potrebovalo eh, še dodatne vire živil, kajti se bo potrojilo do leta 2050. Trenutni eh, živilski sistemi so se izkazali za neuspešne in naš način porabe dejansko gre v smer trošenja z viri. Pogosto Pogosto krat se eh, podpora kmetijstvu eh, zmanjšuje zaradi eh, tudi agresivnih trgovinskih politik, ki dušijo nekatere male proizvajalce. Kaj naj storimo, kaj vse to pomeni, nismo uspeli uh, omejiti špekulacije uh, na področju surovin in predvsem kmetijskih surovin in živilskih surovin. Kar zadeva živilski trg, eh, se je eh, tudi nestabilnost cen še povečala. In eh, to je bilo še bolj izraženo zaradi velikega povpraševanja po živilih. To je negativno vplivalo tudi na nekatere države, predvsem izvozne države in to tudi zaradi vedno večje proizvodnje biogoriv. Kljub temu Evropska unija raje. Eh, izpolnjuje interese oziroma nesnečuje interese nekaterih eh, držav, um, kot so eh, združene države, raje, da bi se posvečala um, strukturnim razlikam, ki so povzročile to stanje um, v svetu. V resnici bi morali biti sposobni prehranjevati a, eh, svetovno prebivalstvo in namesto, na da bi zagotavljali obogatenje največjih a, eh, proizvajalcev in erozijo in degradacijo tal, izginjanje bioraznolikosti, emisije toplogrednih plinov. Moramo torej z reformo skupne kmetijske politike doseči večjo doslednost in jo uskladiti z razvojno politiko. Naš kmetijski model je eh, dejansko hinavski in je nesprejemljiv in ni eh, usklajen za boj proti podnebnim spremembam, ko naš živilski in prehnamni eh, sistem je odvisen od cele vrste negativnih pristopov, kot je naprimer tudi uničevanje gozdov oziroma erozija fatal. Moramo torej preiti od a, navidezne a, e, zelene revolucije na prave a, e, okolju prijazne politike, ki naj nam omogočimo, da zaščitimo a, e, vse naše ekološke okoljske rezerve, zato da zagotovimo a, tudi ustrezen razvoj, tako kot je bilo zapisano v poročilu iz leta 2008. Dejansko nekatere eh, regije, ki jih eh, Združeni narodi eh, uvrščajo v skupino držav, ki so v krizi, izgubljajo na ogromne količine obdelovalne zemlje. Ugotovili smo naprimer v Libiji, da prihaja do uh, pogodbe, ki povezuje Libijo z Malijem. Ugotovili smo, da je Gaddafi uh, dejansko pokupil uh, na, uh, na, na stotine kvadratnih kilometrov zemlje v Maliju za uh, res nekaj evrov. Lokalno prebivalstvo je torej odvisno od vrste dejavnikov in seveda tudi od pristopa Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam. Te, eh, ta prebivalstva, eh, ki živijo od kmetijstva, živijo od 60 centov na dan, eh, za, pač, kar zadeva pridobivanje polščin. Ne moremo več sprejemati to vrstnih politik. Eh, cilji eh, direktive o eh, obnovljivih virih mora biti uresničena. Takoj moramo postoriti kaj za območje, kjer je prišlo do eh, lakote. Evropska unija ima pomembno ulogo, ki jo mora odigrati pri oblikovanju neke prave prehramne pravičnosti. Od eh, tega odvisi naša, skup, naša skupna prihodnost in prihodnost eh, celotnega planeta. Današnji dan je prvi korak v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Žoli. Besedo zdaj predamo gospodu Navaru za deset minut. Najprej res hvala za povabilo, da sem danes lahko tukaj in da lahko zastopam Bana Kimuna, generalnega sekretarja Združenih narodov, na tem zelo pomembnem dogodku v, luču, v luči zelo pomembne resolucije, ki je bila sprejeta. Rad bi se zahvalil Evi Čoli za njeno vodilno vlogo. Iz njenih pripomb, ki jih je pravkar podala, je bilo jasno, da globoko razume ta vprašanja. Veliko je ljudi v publiki, zlasti kolega Mamadu Sisoko, je neumoren borec na področju teh tem. Pravkar je predsednica povedala nekaj zelo pomembnih stvari. Ukrepi v državah v razvoju pogosto izvirajo iz političnih odločitev sprejetih v Evropi, v Severni Ameriki ali v drugih državah OECD-ja. Ne moremo predvidevati, da položaj na področju zanesljive preskrbe s hrano in položaj ljudi v revnih državah, da so to vprašanja, ki so popolnoma in samo njihova. Zato je ključnega pomena, da se tudi evropski poslanci teh vprašanj lotevajo resno in da imamo danes to izmenjavo mnen. V naslednjih osmih minutah bi rad podal svoje mnenje, kako nekaj narediti pri teh kompleksnih globalnih vprašanjih. In želimo tudi pokazati pot, kako lahko skupaj naredimo korak naprej. Seveda bo na vsakem od teh področji treba sprejeti politične odločitve. To niso enostavna vprašanja in zato je po mojem mnenju moja naloga ta, da pokažem sistemsko analizo Združenih narodov v zvezi z nekaterimi odločitvami zlasti od leta 2008. Naj začnem z našim razmišljanjem in analizo. Tukaj imamo mm, izčrpen okvir za ukrepanje, ki ga je pripravila naša delovna skupina in to je na voljo vsakomor, ki bi želel ta dokument. Namesto, da bi se povsem osredotočali na hrano in proizvodnjo hrano, poudarjamo predvsem ulogo ljudi kako ljudje lahko dobijo dostop do hrane, ki jo potrebujejo. Ampak tu ne gre samo za hrano v smislu žit, gre tudi za zelo hranljive elemente, ki jih potrebujejo in to na stabilen način. Ne gre samo za dostop do hrane, gre tudi za preživetje ljudi, ki hrano proizvajajo. To so predvsem kmetje in majhni predelovalci. In gre tudi za obseg okolikršnem proizvedena hrana vpliva na trajno rabo tal, zraka in vode. To je zelo radikalen preskok. Zanesljiva preskrba s hrano ne pomeni več samo skupne proizvedene količine, pač pa pomeni tudi kontekst, v katerem je ta hrana proizvedena, pomeni ljudi, ki proizvajajo ljudje, ki hrano uživajo in pomeni tudi stanje okolja in podnebja, v katerem delujemo. Zdaj se veliko več ukvarjamo z vrstami. Poleg žit so tukaj še sadje, zelenjava in stročnice. Prav tako veliko pozornosti posvečamo gojenju perutnine in drobnice. Zanima nas tudi, kaj se dogaja v gozdovih zanima nas tudi, kakšno je stanje delavcev na kmetijah, tako kot samih kmetovalcev in delovanje trgov. Če povzamem, ljudje so pomembni, ko govorimo o zanesljivi preskrbi s hrano. Pomembni so mali predelovalci, zlasti ženske in tudi mali predelovalci. Če bodo v naših političnih izbirah ljudje v oskrbi, v središču, če bodo mali predelovalci v središču, če bodo viri v središču, potem bodo naše odločitve veliko bolj uprit zanesljivi preskrbi s hrano. In ta prehod se dogaja zdaj v mnogih državah v razvoju. Kdo pa so glavni akterji, ki delajo na teh področjih? Seveda vlade posameznih držav, ampak nič več niso samo vlade same ki delajo samostojno ali pa na nje vplivajo samo nekateri zelo glasni lobisti. Zdaj se vlade povezujejo s civilno družbo, zlasti z gibanjem pravica do hrane, povezujejo se z organizacijami kmetov in nekaterimi poslovnimi organizacijami, ki menijo, da je ena od njihovih nalog tudi spodbujanje trajnostnega razvoja. Imamo tudi program za razvoj Afrike ki spodbuja pristop, o katerem sem govoril. In potem so tukaj še tudi nekatera nova partnerstva, ki se pojavljajo med civilno družbo, med vladami in poslovnim svetom. Torej, to so ne samo javno-zasebna partnerstva, pač pa javno-zasebna partnerstva in partnerstva z ljudmi. Ampak, če želimo da bodo ti novi procesi delovali, potem moramo tudi začeti delati drugače. To pa ne pomeni nove birokracije, novih organizacij, ki bodo mednarodna, ne vem, to in to ali spet neka agencija Združenih narodov. Ne, potrebujemo partnerstva, ki bodo delovala na odgovoren način. Vključevala naj bi tudi poslance, predvsem pa kmete, potrošnike in majhna podjetja, trgovce, tržnike, ampak ves čas naj bi v središču bili ljudje. Ali zveni to nerazumno, ali to zveni idealistično, morda, ampak realnost odgovornega vladanja je ta, da je to edina pot naprej. In v Aziji, Afriki, v Latinski Ameriki, pa tudi v vzhodni Evropi, vse bolj opažamo nove pristope do zanesljive preskrbe s hrano. Ti se radikalno razlikujejo od tega, kar se je v zadnjih 40 letih dogajalo v državah OECD-ja, zlasti v Evropi in Severni Ameriki. Zdaj obstaja priložnost, da bi te države, države Afrike in Azije, zaobšle napake, ki smo jih naredili v državah, kot je taj, iz katere sam prihajam. Pomembno je, da poslanci, politiki, ne samo v revnih državah, ampak tudi v bogatejših, spoznajo, da nosijo kolektivno odgovornost. To pa pomeni, da se z pravega političnega vidika lotijo nekatera še odprta pomembna vprašanja. Najprej trgovina. Veliko stvari je narobe v mednarodni trgovini in tega očitno še vedno nismo sposobni rešiti v okviru m, mm, dohe. Ampak tudi na lokalni ravni V trgovini med državami, pa tudi na regionalni ravni, je še veliko narobe. To se da razrešiti, ne da bi se obračali na svetovno trgovinsko organizacijo in to je tudi treba rešiti tako. Kaj pa delovanje trgov? Sedaj imamo dokaze o tem, da se prehrana lahko izboljša samo, če bodo hranljive snovi na voljo po ceni, ki si bojo lahko privoščili. Kljub temu pa vidimo, da to ni ustrezno razrešeno v kmetijski politiki, kaj ti trgi očitno ne veljajo za ključno področje za intervencijo. Brez tega ne bo napredka. Kaj pa veri, vrednostna veriga? 30 odstotkov vrednosti izgubljamo, zato potrebujemo zelo dobro zasnovane verige, zlasti zadruge, združenja kmetov. Kaj pa vloga žensk v kmetijstvu? Če države spoznajo, da večino kmetijske dejavnosti opravljajo ženske, ki se morajo težko odločati, ko gre za razporejanje njihovega časa, in če bomo to spoznali, potem bomo lahko vzpostavili boljše kmetijstvo. Zato morajo tudi ženske biti v središču naših odločitev na področju kmetij kmetijstva. Kaj pa razgrabljanje zemlje in neustrezna raba in naložbe v zemljo? To se da razrešiti. V Afriki vidimo, da se države že odločajo, da bodo prevzele nadzor nad tem, kako se dogajajo neposredne tuje naložbe in želijo zagotoviti, da bodo imeli od tega korist tudi mali ljudje, s tem, da zagotavljajo infrastrukturo in podobno tuje naložbe lahko koristijo in pripeljajo do dobrih rezultatov. Kaj pa biogoriva? Ni nobenega razloga, da bi zaradi proizvodnje biogoriv neustrezno uporabljali zemlišča, če vemo, da jih potrebujemo za prehranjevanje ljudi, za male kmetovalce. Mi se zauzemamo za veliko bolj racionalen dostop do do proizvodnje biogoriv, kot je to bilo do sedaj, ampak tu je potrebna ustrezna politična odločitev. Na dolgi rok ne bomo mogli zboljšati zanesljive preskrbe s hrano brez ustreznih naložb v socialno zaščito in brez naložb v varnostno mrežo, ki jo potrebujejo ljudje, ki tvegajo največ. To je potrebno za najširšo javnost in mi vidimo tudi, da politika za vzpostavljanje varnostnih mrež ni ustrezna. Naj zaključim, dame in gospodje, to je trenutek, ko imamo možnost, da odločitve, ki jih sprejemamo v okoljih kot je Evropski parlament, da te odločitve vplivajo na dogajanje v manj razvitem svetu. Imate resolucijo, ampak zdaj sledi trdo delo to resolucijo je sedaj treba spraviti v dejanja. Dejanja, ki bodo pripeljala do trajnostnega kmetijskega in prehranskega sistema, od katerega bodo imeli korist vsi. Rezultat tega bo preživetje malih ljudi in tudi omilitev količine oglika, ki ga pošiljamo v atmosfero, predvsem pa dobrobit in boljša prehranjenost ljudi v državah v razvoju. Ti ljudje si to zaslužijo in s pomočjo Evropskega parlamenta bodo lahko zaopšli nekatere politične napake, ki smo jih mi v Evropi in v Severni Ameriki ter drugih industrializiranih državah naredili v preteklih 50 letih. Hvala lepa. Besedo predajam gospodu Sisoku za deset minut. Izvolite. Euh, Dober dan, gospe in gospodje. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, predvsem temu odboru za povabilo, da se udeležim te javne predstavitve. Zelo uh, sem cenil predstavitev gospoda Nabara, ki je dejansko uh, naš zaveznik, uh, ampak seveda v nekem sistemu, ki je nekako uh, sa. Uh, hrbtom ob zid. E, torej, če eh, si ogledamo eh, dr, afriške države južno od Sahare in na jug Indije, tam 30 odstotkov prebivalstva eh, trpi e, za kronično eh, lakoto. In to v resnici ni eh, Raz niso razmere, ki eh, bi bile nujne, ampak cela vrsta zunanjih dejavnikov je povzročilo to, da je ta situacija postala kronična. Dejansko eh, več kot 25 milijard dolarjev Afrika uporablja za to, da uvaža eh, hrano in dejansko mi izgubljamo denar takrat, ko izgubljamo, izgubljamo denar takrat, ko dobro delamo. To ni mogoče dejansko stopnja kmetijskih kreditov eh, znaša med 15 in 30 odstotkov in eh, torej eh, kljub mobilizaciji sredstev in to v imenu varnosti. Torej, vse, vsi pesticidi, herbicidi in tako dalje, vse to je nenadzorovano politike se oblikujejo na podlagi strokovnih znanj in eh, nekih modelov, pri čemer popolnoma zanemarjamo ljudi, ženske in moške, ki eh, opravljajo delo pri uresničevanju izvajanju teh politik. Eh, gospod Navarro je ravno kar povedal, mm, da eh, seveda moramo povečati eh, proizvodnjo za kar 80 odstotkov, ampak 30 odstotkov celotne svetovne proizvodnje se dejansko trosi in se izgublja. Pomislite, 30 odstotkov celotnega svetovnega celotne svetovne proizvodnje. Seveda moramo to stvar umiriti veste, ko proizvajamo krompir, imamo majhne eh, in večje eh, komade in torej kose krompirja in vse to, kar se ne mora prodati na eh, policah, je treba zavreči. In eh, v Afriki se to dogaja med domovi in vasmi. Torej, nahajamo se v razmirah, kjer so vsi vidiki dobro znani, to da ničesar nismo postorili, zato da bi stvari spremenili če želimo stvari izboljšati. Um, seveda ne smemo uh, siliti Afrike, da se odpira trgom, da, pora, da uporablja več gnojil. Ne, katerim trgom naj bi se odp odpirali? Torej, seveda. Eh, mi imamo trge, kot je naprimer kakao, banane in tako dalje. In potem imamo nekatere druge eh, proizvode, ki so že prisotni na naših trgih, ampak ne poskušamo oblikovati nekih infrastruktur za razvoj drugih trgov, vedno smo eh, dejansko zaslepljeni s tem, da si želimo priti na mednarodne trge in nismo v resnici kupci, samo Eh, izvažamo, moramo ovrednotiti naše proizvode, kajti drugače bomo popolnoma odvisni. Je treba tudi priznati, da v Afriki v veliko večji meri kot v Evropi 40 odstotkov proizvodnje se uporablja za samo preskrbo, naj, naj so to žitarice, naj bodo stročnice in torej to je posebnost eh, Afrike, teh 40 odstotkov je izven lokalnega trga in s strukturnimi prilagoditvami, ki so onemogočili vlada, da financirajo kmetijstvo, je prišlo do pretirane proizvodnje v Evropi. Svetovna banka je potem omogočila, da eh, pridelki, ki eh, so shranjeni v Evropi, se prenašajo eh, in se izvažajo v Afriko. Na tak način smo omejili porabo lokalnih afriških proizvodov, lokalnih žitaric. Tako naša prehranska kultura je bila izpraznjena tudi prvobitne tradicionalnih, tradicionalnih vrednosti. Recimo od osnovne šole do univerze ne govorimo o prehrambnih eh, oziroma o hranilnih vrednotah naše tradicionalne prehrane in večkrat v šolskih menzah uporabljamo uvožene pridelke. In torej ne pripravljamo rodove in generacije na to, da so navezani na lastne eh, kulinarične eh, tradicije. Seveda, po eni strani imamo biotsko raznovrstnost, imamo semena, različna semena, eh, Ta bioraznovrstnost je povezana tudi s kmetijskimi pridelki. Na tak način smo razvili celo vrsto uh, kultur, ki so bistvenega pomena za našo identiteto. Prihaja do destrukturacije uh, tega procesa in izgubljamo naše reference, naše navade in se navezujemo na pridelke, ki prihajajo od sunaj. V takih razmerah tako kot ste povedali, gospod Nabaro, države, ki danes trpijo za lakoto v afriškem rogu, tamle eh, zgradbe nastajajo kar čez noč in zahodni svet tja pošilja svoja živila že nekaj desetletij in naša tradicija pravzaprav je zanemarjena. Nihče za to ne skrbi, ne nacionalni proračuni, ne lokalne vlade in torej se ne ukvarjamo tudi za večino prebivalstva. Torej, mislim, da v takih okoliščinah glavna odgovornost je na ramenih Afrike ni pojmljivo, ni normalno, da prehrana, kar je prvobitna potreba prebivalstva, je odgovornost Evropske unije, mednarodnega sodelovanja ali združnih držav. Kaj ti tukaj jaz govorim o kulturi, o navadah, običajah v celotni državi? subsaharski Afriki je pač taka, da ko neka uh, oče ugotovi, da ni sposoben poskrbeti za svojo družino, za, ne uspe prehranjevati svoje družine, potem v bistvu je neuspel v življenju. Lahko pobere šile in kopita in zapusti družino. Se pravi, da mi moramo prevzeti nase svoje odgovornosti imamo sposobnost, imamo tudi kmete, ki so sposobni prehranjevati Afriko. Mm gospod Sal iz eh, Zahodne Afrike bo predstavil primer take kmetijske družine v Senegalu in pokazal, da vsi kmetje v Afriki so sposobni prehranjevati svoje družine in prebivalstvo v Afriki. Ampak eh, kako je sploh mogoče, da se to dogaja? Dejansko potrebujemo nek politični okvir. Uh, pot pri nas imamo tak model, ki eh, dejansko mora temeljiti na koncentraciji zemljišč in na naložbah. Prva izjava v takem okviru, ki se imenuje KDEP, je eh, pač to, da je treba najprej poznati družinsko strukturo pri nas. Torej obstajajo politike, obstajajo določene izjave, zakaj pa pride do teh protislavi? Enostavno zato, ker Afrika ni še bila sposobna se preleviti po obdobju eh, kolonizacije. V resnici bi morali mi graditi našo prihodnost na naših sposobnostih, na naših zmogljivostih. Mi nismo evropejci, nismo kitajci, e, imamo našo zgodovino, imamo našo kulturo in to moramo razvijati zato, da bomo lahko izšli iz te krize in to je glavno načelo. In tako kot veste, Afrika je v resnici nevidna eh, v tistih forumih, kjer bi morali biti prisotni. Eh, recimo, vemo, kaj se dogaja v okviru eh, svetovne trgovinske organizacije, ampak eh, pravzaprav ne prispevamo k tem razpravam, ko govorimo o mednarodnih trgih, kaj ti ne razpolagamo z orodi, sredstvi. Zdaj naj potegnem zaključka. Torej, menim, da Afriški kmetje imajo odgovornost, da se bolje organizirajo, kajti mi smo večina in lahko rečemo ne tej eh, neodgovornosti naših voditeljev, ki se ne lotevajo na ustrezen način tega prehramnega vprašanja v zadnjih 40 letih. In zadnji predlog, afriške vlade morajo se zavedeti nujnosti eh, postavljanja določenih načel. Evropa in Zahod bodo prav tako začeli doživljati vprašanje eh, prehrambne negotovosti, kajti eh, se že bližajo eh, zunanjim mejam. In torej Afrika ne sme ciljati na mednarodne trge, ampak mora razviti lasno proizvodnjo. V naslednjih 50 letih eh, v Afriki, južno od Sahare, nas bo več kot 500 milijonov in torej grad, ne smemo torej graditi naše prehranske varnosti na mednarodnih trgih. Tako v Evropi kot v Afriki, kot tudi drugod, kmetijstvo temelji na ramenih uh, kmečkih družin. In to je dejansko razlog, ki je začel povzročati probleme v Evropi in tudi v Afriki. Dejstvo, da podcenjujemo pomen proizvajanja živil v določenih državah. Kmet se mora ukvarjati s tisto zemljo, na kateri je sklenil, da bo živel in proizvajal. In zaradi istih razlogov ni razloga, da bi v svetu preprečevali ljudem, da se odločajo za svoje dejavnosti, da eh, sklenijo, da živijo na zemlji in da eh, pridelujejo zemljo. Vsi v svetu imajo pravico, da živijo od svojega dela. In dejansko ne moramo postavljati nekih sistemov, ki eh, preprečujejo kmetom, da prodajajo svoje pridelke v določenih cenah zakaj ne bi druge države kupovali naših pridelkov po normalnih cenah. In torej mislim, da eh, je vse to bistvenega pomena. Tretji element je naslednji. Evropa in Zahod morata razumeti, da kmetijske politike, naj bo nova skupna kmetijska politika ali druge politike, morajo upoštevati uh, tudi uh, meje vašega projekta. Uh, sistem ne, uh, torej neskončne proizvodne uh, ne, ne more zagotavljati prihodnosti Evrope in sveta. Torej poraba brez meja je nemogoče. Prav tako tudi ni mogoče pridelovati brez meja. Uh, Torej, mi eh, vsi skupaj smo upravljavci svetovnih eh, naravnih virov in tega se moramo zavedati. Zato želim eh, povedati, da seveda se, se klanjam Evropi in vsekakor afriške vlade se morajo posvetiti tem temam. Želim se pokloniti evropskim kmetom, ki stalno vabijo afriške kmete in jim želijo pač povedati, da vsi spadamo v isti sistem in ob koncu želim povedati, da si ne moremo predstavljati prihodnosti za Evropo brez Afrike in obratno. Torej, vsi smo a, eh, v isti situaciji in moramo si prizadevati skupaj za to, da blaginja v Afriki in v Evropi a, eh, še dalje skupno ustvarjata eh, blaginjo celega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše besede. Zdaj pa odpiram razpravo. In sicer eh, člani eh, poslanci lahko postavljajo vprašanje. Gospod Bergman, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Dejansko sem ravno kar dvignil roko in sem tako nepričakovano že dobil besedo. Gospod Sisoko, vi a, eh, veste, katere, katere je usoda pastirjev v Zahodni Afriki. Gre za nomade, ki so bili prisiljeni zaradi revščine zemlje, ki onemogoča eh, njih, njihovemu govedu, da ostane stalno na isti površinah se morajo torej seliti. V teh eh, sušnih in polsušnih predeljih ne morejo veliko pridelovati. Uh, In uh, seveda eh, to uh, močno vpliva na uh, pridelek v Zahodni Afriki, to vpliva potem tudi na uh, hranilne, hranilne vrednosti uh, živil, ki nastajajo v tem delu sveta. Kljub temu, vlade, kot eh, je naprimer tudi etiopska vlada, eh, ampak tudi nekatere druge, eh, dejansko pocenjujo ta način, življenja, ta način življenja, kaj ti to, kar je moderno, to, kar je v modi, je to, da pač postajamo stancijarni, torej da se uselimo nekam v neko urbanizirano okolje torej pravzaprav pocenjujejo ta način eh, življenja, eh, iz, izjavljajo, da je treba opustiti tak nomadski način življenja. Kaj mislite, eh, torej, kako mislite, da bo to spodbudilo nomadska prebivalstva, da spremenijo svoj način življenja ali pa v resnici bi bilo potrebno podpirati to vrstne življenjske stile? in ne jih potiskati v smer evropeizacije, kajti tamle v, na vzhodu Afrike je edini način, kako lahko nekaj sploh pridelujemo v teh sušnih predeljih. Kaj mislite, kako bi se morala odzvati etiopska vlada na to vrstne eh, probleme? Hvala lepa. Hvala lepa. Morda želi še kdo postaviti kako vprašanje med poslanci? Madame Kritiš gospa Kretu. Hvala. Hvala, da ste prišli. Samo kratko praktično vprašanje imam za gospoda Nabara. In sicer v zvezi z to delovno skupino na visoki ravni, v zvezi z globalno zanesljivo preskrbo s hrano. Kako lahko zagotovimo, da bo pomoč šla v prave roke? Namreč v Evropi doživljamo tudi to, da pravzaprav nimamo nobenega pravega mehanizma za to, da bi lahko na nek način izmirili, ali je šla pomoč neposredno v prave roke. In pomembno je, da gre pomoč zelo hitro najbolj ranljivim ljudem. Če morda lahko kaj več poveste o tem, kako deluje ta mehanizem. Hvala.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 Popolnoma soglašam s tem, ko pravimo, da če ne podpiramo proizvodnje surovin in eh, malih pridelovalcev, ne bomo rešili eh, vseh problemov. To, da eh, za to, da to dosežemo, potrebujemo, da pride do prenosa tehnologije znanj in sposobnosti in zmogljivosti. In potem pa, ko govorimo o prehramni pomoči, lahko se nahajamo v zelo hudih eh, razmerah, potem eh, in ko odpiramo tudi smetnjake, ugotovimo, da eh, veliko zavržemo. Hvala lepa. Zdaj pa predam besedo prostalim udeležencem. Prosila bi vas, da se predstavite, da ste kratki. Imamo dve minuti na voljo za tri govorce. Če imamo seveda prijave k besedi, gospod Bove, izvolite. Oui. Euh, donc José Bové, podpredsednik odbora za kmetijstvo in za razvoj podeželja Evropskega parlamenta. To je vprašanje za predstavnika Združenih narodov. Kaj ti prisluhnil sem njegovim besedam in. Moram reči, da eh, dejansko se, je, se mi je vse skupaj zdelo izredno zanimivo. Eh, sploh si nisem mogel predstavljati, da bi Združeni narodi lahko tako zanimivo spregovorili. Vsekakor pa moram reči, da dan danes prihaja do izjemih, izjemnih izjav o vprašanju razgrabljanja zemlje, o vprašanju malih kmetov in tako dalje. Ampak nič se ne premakne, ali gre za dvojni pristop institucije ali pa prihaja do prekrivanja in vse vsi ne gredo v itmos, isto smer. Mama Dusi Soko je tudi spregovoril o tem, torej prihaja do nekega protislovja. In torej tudi kmetijstvo v okviru STO-ja je bila katastrofa za veliko večino majhnih držav po celem svetu. In torej združeni narodi bi lahko morda uh, prevzeli kakšno pobudo v zvezi s tem, uh, recimo eh, z ozirom na vprašanje mednarodnega prava. Mislim, da uh, tudi torej pravica do prehrane je uh, priznana dana eh, v okviru državljanskih pravic, socialnih in političnih, ampak to ni dovolj in kulturnih, ampak torej moramo iti nekoliko dlje, stopiti nekoliko dlje. Ali ne bi lahko združni narodi dejansko tudi eh, zapisali eh, pravico do prehrane kot temeljno pravico za to, da zaščitimo države in prebivalstvo proti dumpingu? Hvala lepa, gospod Bove. Besedo predajam ponovno gospodu Hermanu. Če dovolite, dodatno vprašanje za gospoda Navara. Morda bi lahko rekli, ampak no, popravite me, če se motim, da smo na področju kmetijstva v državah v razvoju na pomembnem preokretu. Več kot polovica prebivalstva zdaj živi na urbaniziranih območjih. To so predvsem nekdani kmeti in njihovi otroci. To so ljudje, ki so zapustili podeželje, ker so bili prerevni. Ampak zdaj ta ista območja ponujajo možnosti za kmetijstvo, ker ljudje na urbanih območjih ne morejo proizvesti svoje lastne hrane. Kmetijstvo ima zato zelo, zelo svetlo prihodnost, bolj kot kdajkoli prej, bi lahko rekli. To se mi zdi pomembno in rad bi slišal vaše mnenje, ali se tega zavedate. Jean-Michel Severino iz francoske agencije za razvoj je napisal čudovito knjigo glede prihodnosti afriške celine, v kateri opisuje to veliko priložnost za kmetijstvo na afriški celini. Obenem pa prehranske krize iz leta 2008 še ni konec. Kljub samo pa ponuja drugo priložnost kmetom. Kajti nenadoma se države začenjajo zavedati, da njihova prihodnost ni odvisna samo od tega, kako lahko pomirijo družbene nemire v mestih, pač pa, da je pomembno tudi, kako bodo te iste države zagotovile stabilno in zanesljivo preskrbo s hrano, ki si jo lahko privoščijo. To pa pomeni stabilno prihodnost za kmete. Nemogoče je samo uvažati, tega časa je konec. Prehranska kriza in urbanizacija torej lahko pomeni zelo dramatične spremembe v razvoju trendov in tudi v našem gledanju na kmetijstvo danes. Prosil bi vas, če nam lahko razložite, v katero smer teče razprava in ali imam prav jaz, ko pravim, da gre za resnično spremembo in veliko možnost za spremembe. Euh, Zadnje vprašanje. Gospa, izvolite, se lahko predstavite. Uh, Imam vprašanje za gospoda Sisoka. Govoril je o uvozu in o težavah eh, kmetov v Zahodni Afriki, ki ne uspejo konkurirati uvozom rada bi slišala eh, nekaj v zvezi z tem, kako gospod Sisoko gleda na ukrepe, ki so bili sprejeti strani zahodnoafriških vlad po eh, prehranski krizi leta 2008, zato da bi spodbudili proizvodnjo riža in tudi eh, kako to analizira, ali meni, da je prišlo do izboljšanja razmer, ali, vlade, ali je vladam uspelo spodbuditi proizvodnjo ali pa gleda to bolj kot na poraz. Hvala lepa, gospod Weigl, na to pa bomo prišli na odgovor. E, jaz bi, mene vedno znova fascinira naše srečanje in soočanje, ko moramo ugotoviti, da evropejci še vedno v bistvu ne razumemo Afrike in da se mogoče premalo trudimo, da bi jo razumeli v njenih tradicionalnih vrednotah, v njenih tradicionalnih tudi načinih proizvodnje, organizacije življenja od družine do, do države. Eh, gospod Navarro, vi ste omenili eh, potrebo eh, pomoči pri organiziranju zadružnega načina življenja in proizvodnje. Ta stvar me zanima, ker zanimivo, da smo tudi v Evropi prišli do tega, da da, je, da ima zadružen način eh, organizacije kmetijstva perspektivo in da to ni, da je v bistvu ideološki eh, nek balast nad tem načinom eh, življenja in dela, ideološki balast, ki izvira iz propadlega socialističnega in komunističnega modela eh, eh proizvodnje. Zanima me, se vam zdi, gospod Navaro, da da vlagamo dovolj mi kot v okviru naših oblik razvojne pomoči, da, da pomagamo eh, Afriki eh, pri takšni organizaciji in pri tem pravzaprav, da najde pot k sebi nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bomo ponovno dali besedo našim strokovnjakom. Takoj bom predala besedo eh, torej, eh, govornikom, eh, ki bodo odgovarjali na vprašanje. Začeli bomo pri gospodu Navaru. Izvolite. Najlepša hvala. Zelo dobro bi bilo, če mi date na voljo kakšnih pol ure, da razpravljamo o zadevah, ki so bile izpostavljene v tej razpravi. To ni možno, zato bom čim bolj telegrafski in upam, da mi boste oprostili, če vam ne bom odgovoril na vsa vprašanja. Rad pa bi se dotaknil vaše uvodnega komentarja, gospod Verman. V zadnjih treh letih smo prišli do spoznanja, da razvojna pomoč je bila slepa za uh, potrebe uh, kmetovalcev in um, ehm, tisti, ki se ukvarjajo s pašo. Eh, predvsem se je to zgodilo zaradi dogodkov na vzhodni Sahari in na rogu Afrike. Naenkrat nam je postalo jasno, da če pomagamo ljudem, da obhranijo svoje črede, ki, bolj, ki veliko manj vplivajo na okolje kot eh, stalno kmetovanje, da je to bistvo in dobro. To veliko, eh, veliko bolj eh, poudarja eh, zdravje živali ter povezavo med zdravjem ljudi in zdravjem živali. Veterinarska oskrba, ki je šenk, jo je treba spet postaviti v centr in mislim, da to poteka prepočasi. Če bomo uh, poudarili um, pašni, uh, pašo in omogočili uh, večjo odpornost tega sektorja, potem bodo mogoče vlade eh, začele gledati na pašo ne več kot na problem in, noma, in ne bodo več eh, silile nomadskih uh, skupnosti, da spremenijo svoj način življenja. To je uh, predpostavka, ki jo moramo natančno preučiti, ampak upam, da vi kot parlamentarci se lahko v to uključite vključite. Eh, Paša eh, je ne, dobra kampanja, nekaj, kar se mora obnesti za kmetovalce in skupnosti. Um, skupina na visoki ravni, kar je rekla gospa Kretu, se predvsem osredotoča na odgovornost in zagotavljanje tega, da uh, pomoč v hrani ne pride le do pravih ljudi, ampak da tudi daje rezultate, tako da se zmanjšuje uh, Eh, lakota in izboljšuje eh, prehranjenost. V okviru eh, svetovnega prehranskega programa so še posebej previdni glede tega. In to, kar se je zgodilo v Somaliji, nekaj časa namreč nismo bili pripričani, da bo hrana prišla do tistih, ki jih ki jo potrebujejo, ne da bi jo pri tem oduzeli si tudi nekateri drugi in to je bil tudi glavni faktor, zakaj eh, smo, je to vplivalo na vzorce pomoči v hrani. Nismo bili vključeni v. Eh, to, da bi eh, eh, denar iz davkoplačevalskih žepov uporabljali na ta način, ki ne bo prinesel najboljših učinkov. Za nas je odgovornost ključnega pomena in pomoč v hrani mora biti v korist ljudi in um, prispevati k trajnostnemu preživetju. Eh, zelo rad bi se um, seveda spustil v razpravo razpravo z vami, če vas zanima kak specifičen problem. To nas pa pripelje do vprašanja, ki ga je izpostavil naš kolega, ki je govoril o kakovosti pomoči v hrani. Če eh, kadarkoli dajemo hrano, ki ni najboljše kakovosti in z najboljšo prehransko sestavo, potem prosim nas na to opozorite in nas o tem izprašajte glede eh, vprašanja gospoda Boveja. Hvala za, hvala za vaše zanimive pripombe glede tega, kar sem sam povedal. Naj, torej, predpostavljam, da. Eh, že veste odgovor na vaše vprašanje, ampak ste ga zastavili samo, da izpostavite določene teme. In zato, če želim odgovoriti na njo, moram omeniti stvari, ki jih prav gotovo že poznate. Združeno narodi so birokracija, vendar pa ji vladajo države 190 in več eh, vlad držav jo, jih upravljajo. Naše inštitucije ponavadi vodijo različna ministerstva eh, znotraj eh, vlad, ki so članice Združenih narodov. In tukaj prihaja do nekonsistenc med našimi inštitucijami. Kajti včasih ljudje, ki prihajajo naprimer v trgovinske organizacije, govorijo drugače od tistih, ki se vključujejo v naše kmetijske organizacije ali humanitarne organizacije. In to ustvarja občutek, vtis, da, so, da gredo naše institucije v nasprotne smeri. Eh, če potegnete usporednico v lastnih nacionalnih vladah, obstajajo. Um, neskladja med različnimi ministrstvi, ker služijo različnim interesom. Del moje naloge je prečim, da bi se to dogajalo in da 22 eh, delov, različnih delov Združenih narodov med sabo povežem. In mislim, da je prišlo do nekaj sprememb. Um, gospod Pascal, mi, generalni direktor STO, če bi on tukaj sedel, bi se prvi strinjal, da Svetovna trgovinska organizacija mora narediti več, da pomaga najmanj razvitim državam, najbolj zaostalim državam, še zlasti, ko gre za kvote in tarife. On je poskušal prepričati člane Svetovne trgovinske organizacije, da prevzamejo svojo odgovornost z večjo resnostjo. Vendar, tako kot vedno, mi kot birokrati delujemo v nekem političnem okolju. Ali se to okolje spreminja? Kot prvo, dejstvo, da je visoka eh, komisarka za človekove pravice in poseben poročevalec, da dejansko izvajo veliko več vpliva na razpravo o zanesljivi preskrbi s hrani, je bistvenega pomena. In vi ste omenili prehransko suverenost v taki ali drugačni obliki, naj postane Eh, pravica. To je nekaj, kar, o čemer aktivno razpravljajo naši kolegi v svetu za človekove pravice. In to je nekaj, kjer vi kot poslanec Evropskega parlamenta lahko vplivate. Če pa prihaja do nekih generalnih eh, splošnih sprememb, eh, prosim, naj vzamite se čas oktobra in predite na drugi letni sestanek novo organiziranega odbora za zanesljivo preskrbo, kjer bodo govorili o bistvenih zadevi, kot so upravljanje eh, vode, eh, oblast nad eh, zemljo in podobno. To je nov razvoj, veliko kmetovalcev bo vključenih manifestirali bodo in to je začetek novega načina upravljanja, ki lahko prinese eh, nekatere ci, dosežek nekaterih ciljev, ki ste jih sami omenjali. Če se vrnem na gospoda Bermana, ali smo na prelomnici v kmetovalcu. Na začetku sem povedal, da je bilo narejeno veliko velikih napak v evropski kmetijski politiki v zadnjih 15 eh, letih. Ljudje so se selili iz podeželja na umesta in zapuščali svoje kmetije. Ravno tako nekatere politike, eh, katerih cilj eh, je bil obdržati ljudi na kmetijah, so se obnesle kot izredno nepoštene. Vendar kmetijstvo se pojavlja kot eh, vprašanje bistvenega pomena za vse vlade povsod. To ima um, svetlo prihodnost in priča smo um, velikim premikom glede pomembnosti kmetovalca v urbanih območjih uh, pri um, vzreji živine in tudi v ruralnih področjih. Če želimo malim kmetovalcem pomagati, potem jim moramo pomagati upravljati tveganja, ki nastajajo zaradi spremenljivosti cen in vremena. O tem bomo imeli prezentacijo pozneje in razumemo, kako pomembno je narediti kmetijstvo zanimivo za mlade. Uh, in ne kot nek eh, sektor, s katerimi se ukvarjajo starejši ali pa samo ženske. To je zelo pozitivno okolje in dejstvo, da G20 so imeli prvi um, sestanek um, ministrov za kmetijstvo, kaže na pomen tega vprašanja mislim, da mi zmanjkuje časa, ampak uh, pristop, eh, v katerem centru so ljudje, je edina prava pot za, k zanesljivi preskrbi s hrano. Če se kmetisto, kmetovalci želijo organizirati, ni naša naloga, da jim povemo kako, ampak da jim pomagamo, da se organizirajo na načine, ki se njim zdijo učinkoviti. Prosim, skozi svoje politično delovanje nas pri tem podprite. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam gospodu Sisoku, ampak res bi vas prosila, da se držite časa za govor, kajti smo v bistvu že podvojili ta čas doslej in uh, morda nam ne bo uspelo zaključiti pravočasno. O, mislim, da vprašanje nomadskih pastirjev je pač uh, resno vprašanje. Povedal sem, da. Eh, Afrika doživlja identit krizo identitete, kar zadeva svoje okvire, svoje načela. Eh, v glavnem, večina Afričanov, ki so dejansko otroci eh, pastirjev in kmetov, je pripričanih, da naše korenine so segajo daleč v preteklost, da smo v glavnem kmetje in sveda problemov ne moremo reševati, če se ne bomo soočali tudi s temi dejstvi. Torej, mislim, da gre za globoko, globok problem in seveda vsi tisti, ki pripravljajo eh, dokumente, ki se ukvarjajo s politikami, tudi ti morajo to upoštevati. Kar pa zadeva vprašanje, kdo mora financirati eh, podeželjski razvoj. Vedite, da človeški, finančni in fizični veri so eh, zadostni za to, da uredimo strukturne probleme.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 Zakaj smo se prepričali, da a, so drugi tisti, ki nam morajo pomagati in nam omogočijo, da jim konkuriramo? Ne, ko govorimo o mednarodnih odnosih, gre za odnose moči. Ne moramo zahtevati od evropejcev, da bi bili tako a, dobri in prizanesljivi do nas in da oblikujejo politike za to, da bo Afrika imela dostop do zunanjega sveta. To je odgovornost Afrike, da je sposobna, da se pogaja z z Evropo, pri čemer sem prepričan, da se dopolnjujemo. To da, kar zadeva vprašanje eh, gospoda Boveja, ko je STO bil eh, eh, ustanovljen, smo takoj pozabili na naše eh, organe, na naša telesa, kaj tičeš, prepričani smo bili, da bo STO skrbel za vse in nam zagotovil tudi priložnost, da spregovorimo. Ampak, če Afrika eh, ne, se ne bo angažirala, ne bo postala eh, vidna v mednarodnih pogajanjih, vse bo šlo proti nam. Ne moremo torej potem kriviti drugih, ko se mi sami ne ukvarjamo z našimi problemi. Prepričani smo, da bodo drugi reševali naše probleme namesto nas. Naj vam dam primer. V pogajanjih eh, pri pripravi kmetijske politike za Zahodno Afriko, smo angažirali kmete in smo dali upisati, zapisati v naše kmetijske politike, da bomo zagotovili prehransko suverenost in da družinsko kmetovanje je temelj eh, naše kmetijske politike. Ampak ko smo to eh, zaokrožili, Svetovna banka in eh, nekateri drugi organi so bili izbrani kot strateški partnerji v okviru eh, tega okvira. In torej ta dva organa sta potem postavila na kolena afriško kmetijstvo kaj ti dejansko mi plačujemo posledice tega, da nismo bili sposobni mi dati na mizo denarja za to, da bomo financirali naše politike. Torej, potem, ko smo najavili nekaj dobrih zamisli, iz naših blagajn nismo uspeli pridobiti sredstev za to, da bi potem konkretno tudi uresničevali te politike. Bili smo prisiljeni se obrniti na Evropo in na druge, celo zato, da zasnujemo naše politike. Potrebujemo denar drugih za to. In to je naša glavna omejitev. Kako si lahko predstavljate, da bomo imeli strokovnjake, ki bodo prišli k nam in nas spremljali, eh, ko eh, pa zaprav imamo mi naše strokovnjake, ki, so, eh, ki se preselijo in so potem prisotni v eh, vseh ostalih mednarodnih organizacijah, ne pa pri nas. To je eh, to, kar moramo eh, ugotoviti. To, kar moramo razumeti, to, kar je sposobno, kar je, kar je nujno, je imeti sposobnosti, da oblikujemo svoje strategije, svoje politike in da jih izvajamo, kajti drugače ne bomo lahko tudi uveljavljali eh, svoje prisotnosti, svoje identitete. In eh, torej naše institucije niso sposobne izkoristiti sredstev, ki so jim na voljo kako lahko sploh potem konkurirajo eh, za to, da pridobijo sredstva, ki so namenjena za razvojno sodelovanje. To so osnovna vprašanja. To, kar pričakujemo, je to, da a, bomo spet sposobni vzeti v roke svojo usodo, svojo prihodnost, zato da bomo a, poiskali ustrezna sredstva, zato da bomo razmislili, zato da se razumemo in zato da začnemo tudi delovati, da razumemo, kaj hočemo storiti, da najdemo soglasje in da sprejmemo odgovornosti. Kaj ti? drugi so nam sicer že pomagali v preteklosti, zdaj pa moramo mi nekaj storiti. In ne povem še nekaj za zaključ. Obstajajo razlike med Evropo in Združenimi državami v zvezi z kmetijstvom. Seveda, to je normalno. Vsaka regija sveta ščiti svoje interese. Tudi mi smo različni ali, ali ne. Ne, v resnici mi, se, mi vedno soglašamo z vsemi, hkrati pa a, a, sploh z nikomer. Morali bi imeti nekaj, kar nam res pripada in za kar smo pripravljeni se boriti. To je glavno, ključno vprašanje. In torej obračam se na vas, Evropski parlament kot izvoljeni organ in o priložnosti tudi naših skupnih parlamentarnih srečanj tudi z državami AKP, da pridete k nam in si ogledate konkretno stvarnost na terenu, raje kot da se zadovoljite samo z nekimi evalvacijami in ocenami, da dejansko razumete, kaj se dogaja in da a, eh, tudi Eh, razumemo, v kolikšni meri se stvari uresničujejo na terenu, v kolikšni meri akteri so res aktivni. Uh, ne moramo samo pomagati eh, drugim subjektom, ne, mi moramo biti v središču dogajanja in torej to je predlog, ki ga podajamo v primeru vseh medparlamentarnih eh, srečanj, tudi z eh, državami AKP, predstavniki Evropske unije pridijo na teren in se srečujejo z kmečkimi, z kmetijskimi organizacijami, zato da razumete, kaj se je dogodilo, kdo je postoril kaj in tako bo razprava jasnejša. Mislim, da je to duša vsega. Mislim, da tudi uh, duša je pomembna in ne samo milijoni, ki ste jih pripravljeni dati na voljo za Afriko. Hvala. Še eno minuto, prosim. Rekli ste, da bi želeli vedeti, kaj se je dogodilo, ko, uh, ko so. Uh, ljudje v mestih želeli strmoglaviti uh, vodilne politike, so dejansko dali določene subvencije, skušali pritegniti ljudi v mesta in tako dalje. Toda v trenutku, ko je prišlo do oblikovanja kmetijske politike, smo imeli neko zunanjo uh, tarifo, z Evropsko unijo, ki pa je bila najslabša uh, po celem svetu, kajti zaščita uh, kmetov je bila zelo šipka. In eh, recimo so podporo Nigerije smo zaprosili uh, za izboljšanje te uh, varstva. To so storile vse države, eh, ki so želeli zaščititi svoje kmetijstvo. Torej, to smo želeli povišati na 20 na 50 odstotkov. Potem pa države, ki jih um, FMI in Svetovna banka, ki jih eh, dejansko oblikujejo, eh, so eh, ugotovile, da niso sposobne potem konkretno uresničevati teh 30 odstotkov. In zakaj? Potrebno je, da v kmetijskih politikah, ki so bile podpisane, se zagotovi tudi ustrezno varstvo regionalnih trgov. Hvala lepa, zdaj predajam ponovno besedo gospe Žuli, izvolite.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 nekako postavili okvir temu problemu, ugotovili smo, da nismo znali rešiti problema lakote v svetu, ki se je eh, dejansko poslabšal od leta 2008 kljub zavedanju in dovzetnosti Združenih narodov, kar zadeva razsežnost eh, in širino tega problema. Čas je torej, eh, po mojem mnenju, da politika ponovno prevzame eh, nadzora, ne moremo si zakrivati oči pred tem, kar se dogaja v svetu in pred tem, kar se dogaja tudi s špekulacijo. Imamo primer, ki je res neverjeten. Spominjate se velike suše v Rusiji leta 2010 ki zaradi česar eh, špekulatorji Glencore eh, so eh, dejansko predvideli poraz eh, tečajev v resnici ni prišlo do pomankanja in eh, ministri za kmetijstvo so najavili, da ne bo prišlo do pomankanja hrane. Eh, Putin je celo prepovedal, kajti je napovedoval, da bo prišlo do pomankanja žita. In uh, zaradi tega mm, Glencore je dejansko napovedal, da bo prišlo do velike izgube uh, Eh, da to pomankanje izvoza ruskega žita je povzročilo povišanje cen. Glenkor je pri vsem tem veliko zaslužil in na, eh, na tem niso plačali nikakršnih, eh, nikakršnih davkov. To je stvarnost v svetu, to je stvarnost tudi kar zadeva zaloge žitaric v letu 2010. V resnici so te zaloge narasli, ni prišlo do nikakršnega pomankanja. To pomeni, da v resnici ne obstaja volja, da bi nadzorovali špekulacije. Dejansko to se dogaja tudi v zvezi z špekulacijami, ki so povezane z uh, tudi. Um, državnimi, uh, državnimi uh, dolgovi in dejansko se sprašujem, kaj je narobe pri vsem tem. Enostavno ta odnos moči med finančnim svetom in ostalimi subjekti temelji na popolnoma napačnih načeljih zaradi tega, kot eh, eh, tudi eh, politični predstavniki sem želela postaviti vsa ta vprašanja na mizo pred vas, zato da bi z vami, ki ste akteri na tem področju, da bi poskusili združiti moči, kajti drugače ne bomo uspeli rešiti tega problema, če ne bomo zagotovili tudi ustrezne prehramne, prehranske pomoči, kajti naša prihodnost je odvisna od tega, da zagotovimo prihodnost za Afriko, naši usodi sta eh, nujno povezani. Zato bom, eh, bomo takoj prešli eh, na drugo omizje, med katerim bomo poglobili tudi te vidike. Hvala lepa. Hvala. Um, imamo. Prosim pet govorcev v okviru tega omizja, da se nam pridružijo za govorniško mizo. Hvala. Lotili se bomo zdaj dveh vprašanj, ki imajo pomembno vlogo pri resoluciji, ki je sprejel parlament prejšnji teden in sicer špekulacije v zvezi z surovinami in pa razgrabljanje zemlje. Ta dve temi eh, so predmet analiz in spornih razprav med eh, zagovorniki liberalizacije, kar zadeva menjavo, in pa zagovorniki eh, urejanja, ustrezne ureditve trgov. Parlament je zaprosil komisijo z države članice in G20, da spreme ustrezne ukrepe za boj proti špekulacijam v zvezi z žitaricami in drugimi živili. Vprašanje je zapleteno, zapleteno politično, kajti prihaja do različnih interesnih skupin, ki se soočajo in tudi tehnično zapleteno, kajti dejansko prihaja do finančnih transakcij, ki so omogočali tudi podjetjem v realnem gospodarstvu, realnem gospodarstvu, da se dejansko ustrezno zajamčijo pred tveganji. Danes bomo prisluhnili besedam gospoda Žaketa, ki je glavni ekonomist pri francoski agenciji za razvoj. Leta 2011 je eh, dejansko prejel nalogo, da v okviru G20 eh, poišče ustrezne odgovore na nestabilnost kmetijskih cen v državah v razvoju. Špekulacija je ena glavnih tem, s katerimi se ukvarja in seveda bomo zanimanjem prisluhnili njegovim besedam in njegovim zaključkom kmečkoma. Naslednji strokovnjak je gospod Herman, ki je odgovoren za politiko gospodarske pravičnosti Združenje pri torej, Evropske unije pri eh, podjetju Oxfam International, ki je sprožil pomembno kampanjo v zvezi s prehransko varnostjo, kjer seveda je pomembno predvsem ustrezno sprejeti eh, ukrepe za nadzorovanje špekulacije z blagom in za živili. Gospod Žake, predajam vam besedo za 10 minut. Hvala lepa predstavljam predsedujoča in eh, hvala lepa za povabilo, da pridem k vam, da delim z vami nekaj misli eh, v okviru te javne predstavitve. Dejansko, eh, z osirom na vaše uvodne besede, naj dejansko izrazim nekoliko drugačno stališče, kajti naloga, ki mi jo je zagotovil predsednik Francoske republike, je pač taka, da predpostavlja proučevanje nestabilnost življenja živilskih cen, torej se ne osredotočamo toliko eh, na špekulacije, ampak predvsem na eh, tveganja, ki niso povezana samo z negotovostjo in nestabilnostjo živilskih cen. Eh, želel bi posredovati tri sporočile. Sicer prvo, nujno je, da preidemo sveta, kjer skušamo obvladovati, upravljati s krizami, na svet, kjer bomo sposobni upravljati s tveganji. To je zelo različno, kajti upravljati s tveganji je dejansko dejansko nek eh, vnaprejšnji pristop, medtem ko upravljati s krivzami pomeni, da se odzivamo na razmere, ki so že nastale, kar je zelo drago. Eh, ponavadi nismo dovolj nagli in odtot potem tudi stroške, ki jih plačujemo zaradi krize. To je to, kar se dogaja tudi danes in je posebno res predvsem, kar zadeva prehransko varnost in tudi kmetijstvo. Dejansko moramo teči za zadnjo krizo, v resnici pa bi lahko to stvar že preprečili vnaprej. Uh, Eh, in še naslednje sporočilo je eh, pač eh, dejstvo, da moramo se zavedati, da so tveganja povsod. Razvoj pomeni znati upravljati s tveganji. Ne moramo razmisliti, da bomo lahko ulagali v proizvodnjo, če tveganja, ki smo jim izposta, izpostavljeni, pomeni, da popolnoma vzgobimo vsi, vsa sredstva, s katerimi razlo, razpolagamo. Torej, male države v razvoju morajo znati upravljati s tveganji, kajti drugače ta te države ne bodo sposobne razvijati svojih zmogljivosti, ne bodo lahko ulagale. To je bistvenega pomena in tega ne upoštevamo dovolj. In tretje sporočilo je to, da nimamo nobenih čudežnih rešitev, nimamo nekega eh, edinega sredstva, ki je sprejemljiv za vse, ki nam omogoči, da se zabranijo predvsemi tveganji. Ne, moramo imeti integrirane pristope, ki eh, naj upoštevajo dejstvo, da so tveganja lokalna, niso ena in ista po celem svetu in torej moramo vložiti veliko dela števila in biti tudi zelo, eh, tako, uh, imeti raznovrstne eh, in različne rešitve. Torej, hm, V zvezi s prvim eh, sporočilom naj spregovorim o tej kratkoročni diktaturi, se pravi sposobnost, da uh, se odzovemo vnaprej, ne pa naknadno. Želim torej povedati, da uh, seveda razpolagamo tudi s številkami v zvezi z podhranjenostjo, seveda posna, poznali smo te razmire že pred trenutno krizo. Vemo, da vprašanje lakote in podhranjenosti, ta, ti dve vprašanji sta bili prisotni že pred. Uh, današnjo krizo. Škoda je, da se nismo znali lotiti tega vprašanja, reti ustrezne ukrepe pred krizo, zato da bi zagotovili ponovno spostavitev zalog, zato da bi zagotovili kmetijsko rast, zato da bi zagotovili kmetijstvo in kmetijskemu razvoju težo, ki jim pripadata. In torej, eh, seveda, eh, bistvo današnje krize dan danes je to, da moramo kolektivno razumeti, da se eh, recimo, da začnemo gledati tudi srednje dolgoročno, da se ne držimo samo kratkoročne perspektive, da povečamo kmetijsko proizvodnjo, da izboljšamo logistiko in sicer tako, da živilski proizvodi bodo lahko pravočasno razdeljeni na tisoče, na milijone prebivalcev, ki to potrebujemo gospodarska rast, demografska rast, podnebne spremembe, eh, vse to je treba upoštevati, ne nazadnje tudi naravne katastrofe, eh, lahko povzročijo dejanski problem z ponudbo, kar je treba upoštevati pri oblikovanju kmetijskih politik. Torej, po eni strani imamo naložbe v kmetijstvo, v trajnostno, vzdržno kmetijstvo, pri tem moramo upoštevati tudi okolje in podnebne spremembe, hkrati pa tudi logistika. Gospod Sisoko je opozoril, opozarjal na eh, trošenje po celem svetu, to je vprašanje logistične organizacije in torej tukaj tudi moramo prispevati k dinamiki ponudbe. Te teme eh, prehoda z upravljanja z krizami na upravljanje z tveganje je bistvenega pomena. Mislim, da to ni deležno zadostne pozornosti in torej moramo. Eh, poka izkazati večje sposobnosti se spopadati z tveganji unaprej, moramo razpolagati za instrumenti za to, da se zaščitimo pred njimi. Ta tveganja so povsod, to je drugi element, na katerega želimo pozoriti. In torej naj eh, tudi nekaj povem v zvezi z ulogo spek špekulacije oziroma eh, v zvezi z eh, vidiki financiranja kmetijskih trgov. To so tudi eh, subjekti eh, oziroma teme, ki se jim je treba hm, posvetiti. Eh, Eh, tukaj mislim tudi na ureditev trgov in moramo razlikovati med tem, kar imenujemo špekulacija po eni strani in po drugi strani tudi obnašanje špekulatorjev. To je po, po mojem mnenju uh, Eh, različno, kajti po eni strani imamo tudi samo človeško naravo, odkar eh, živimo, odkar obstajamo, človek eh, skuša špekulirati, torej nekako napovedovati eh, prihodnost. To je ena izmed značilnosti človeka v primerjavi z eh, živali, živalmi. In torej eh, imamo pač tudi eh, ničkoliko dokumentov v zvezi z zgodovino tveganja in tam le ugotavljamo, da sposobnost skladnost, da nekako eh, si predstavljamo prihodnost, eh, je bila vedno bistvenega pomena v človeškem razvoju. Torej, obnašanje špekulatorjev je tudi odvisno od, eh, od predpisov, od določb, ki obstajajo na določenem področju. Očitno je ta okvir neprimeren, se pravi je na nas, da na novno razmislimo o ustreznih določbah in predpisih za to, da bodo lahko špekulatori se obnašali v službi družbe in da bodo oni prevzemali tista tveganja, ki jih drugi nočejo prevzemati in uh, dejansko uh, kmetje si želijo razbremeniti določenih tveganj, zato moramo razmisliti o ureditvi trgov z ustrezno regulacijo in ureditvijo uh, torej špekulacije, ki je bistvenega pomena za prehransko varnost. Torej, um, pravzaprav uh, stvari niso črno-bele, uh, sovražnik ni neznanka, sovražniki smo mi sami, mi sami, ki moramo znati ustrezno urediti trgov trga. Želim pritegniti pozornost na to, da ureditev ni nekaj, kar eh, lahko enkrat in za vselej eh, določimo. To je eh, pravzaprav eh, evolucija, kaj ti eh, subjekti, akteri, ljudje, uh, se uh, razvijajo in morajo torej najti ustrezen tudi um, okvir določb in predpisov, kajti vsakič so ljudje sposobni najti način za to, da zaobidejo te predpise in eh, to zakonodajo. Torej, to je vprašanje, katere, v zvezi s katerim moramo biti stalno aktivno. Kar pa zadeva špekulacije in trg, da ne glede na rezultate bomo morali vsekakor se vedno vedno spopadati s tveganji, kajti tveganje je eh, pravzaprav nekaj neskončnega. V različnih obdobjih naše zgodovine je prihajalo do tovrstnih tu, tvegan tudi, ko niso obstajali finančni trgi. Torej, upravljati se tvegani eh, pomeni ne samo eh, to, da a, a, obvladujemo finančna tveganja. Kmetje v državah v razvoju so izpostavljeni tveganjem, ki so povezali z boleznimi, z možnostjo shranjevanja, z logistiko, seveda s cenami. In torej to je, mora biti celosten pristop, ki naj jim omogoči, da a, se ustrezno spopadajo s temi problemi. Tretje sporočili, nimamo čudežnih rešitev, nimamo enega samega a, orodja za to, da se lotimo tega problema, moramo imeti zelo eh, izpiljene orodja, ki so sposobna pokrivati določene oblike tveganja, ki pa niso nujno prilagojena potrebam eh, držav v razvoju, kajti ponavadi gre za orodja, ki so primirna za že eh, znane finančne produkte na mednarodnih trgih, ampak to, kar nastaja v tre, državah tretjega sveta, eh, so manjše proizvodnje tudi za samo skrb potrebo, recimo proizvodnja riža, naprimer. Se pravi, da seveda moramo jim pomagati, ampak ne z klasičnimi sredstvi, nimamo torej ene splošne in univerzalne rešitve. Torej države v razvoju so države, kjer eh, so akteri zelo majhni, eh, ki se spopadajo s problemi pri vstopanju na trgih, obstaja tudi neka institucionalna šibkost, zato je zelo težko najti ustrezne sogovornike in torej tveganja so lokalne narave. Kar je pomembno je to, da eh, pač jim prisluhnemo, da najdemo lokalne rešitve, večplastne rešitve, govorimo o spoštovanju kmetov, kmetov, to je bistvenega pomena, eh, to vse to moramo razumeti, preden najdemo ustrezna orodja za tiste stvarnosti. Torej, eh, tukaj gre za čisto posebne razmere, kajti eh, zaradi krize G20 eh, je, eh, se je posvetil vprašanju prehranske varnosti oziroma zanesljive preskrbe. Ehm, ko, tako kot je povedal gospod Bove, eh, razprava še poteka, to da brez razprave seveda ne bomo imeli ustreznih ukrepov. In torej ta razprava v zvezi z zanesljivo preskrbo je izredno zanimiva. Imamo veliko zamisljiv, ne na zadnje to, da moramo postaviti povdarek na produktivnost, na na naložbe, poudarek moramo postaviti na kolektivno upravljanje s krizami, to, kar sem ravno kar omenjal. E, tudi e, nekateri so govorili o omejevanju izvoza in potem tretje zamislo, seveda je sklepanje partnerstv. E, mislim, da ne smemo razmišljati uh, o tem, da bi lahko uh, uh, delovali osamljeno. V resnici moramo ustvarjati partnerstva. Imamo več primerov, ki dokazujo, da so partnerstva bistvenega pomena za zanesljivo preskrbo s hrano. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa predajam besedo gospodu Hermanu za deset minut. Izvolite. Merci, <coughs> euh, merci madame, euh, madame Jolie. Hvala lepa, gospa Jolie. Um, Rad bi začel s tem, da bi pohvalil delo vašega odbora za razvoj, še posebej delo gospe Cimer, uh, še zlasti poroč, eh, njeno kakovostno poročilo, ki je bilo eh, sprijeto na plenarnem zasedanju prejšnji teden in ki se loteva mnogih tem, ki so nam pri srcu. Naj se um, sredotočim le na nekatere vidike, vas pa tudi uh, pozivam, da preberete prispevek osvama, ki je bil razdeljen skupaj z drugimi materijali. Eh, danes eh, na svetovnih trgih vlada neka nova situacija. Imamo financializirane in unetljive trge hrane. Če pogledate na uh, ekran na levi strani, imate graf, ki kaže uh, rast in potem kar eksplozijo finančnih uh, izved, derivatov ali izvedenih inštrumentov na blagovnih uh, borzah od leta 2014, ko je prišlo do prave eksplozije po letu 2005 tukaj gre za uh, milijone pogodb, ampak te uh, pogodbe so le na organiziranem trgu. Razen tega pa obstaja neka. Um, neko skrito trgovanje uh, over the counter OTC z blagom, ki ga lahko le ocenjujemo glede velikosti. In tam, tam gre za uh, uh, trilijone uh, pogodb, Eh, ki se nanašajo na živila in druge osnovne izdelke. Eh, potem pa imamo tukaj pregled v zadnjih desetih letih. Eh, to je indeks cene, cen hrane. Vidimo, da tukaj gre za resne probleme. V zadnjih treh letih smo imeli dve veliki krizi, pri cenah hrane, strinjam se s kolegom Žakejem, da je tveganje bilo vedno prisotno in eh, špekulacije so bile vedno del človeškega ravnanja. Vendar pa glede na situacijo, ki jo je razložila gospa. Um, žoli, kjer živimo v svetu, kjer več kot eh, milijarda ljudi je lačna, moramo to upoštevati in, upo in izvajati določene ukrepe, ker gre za presedan. Kot je rekla gospa Žuli, zelo dobro je razložila, najbolj eh, so prizadete ravno najbolj eh, revne regije, ko gre za višnje cen za hrano. Če dosi, eh, če eh, pla, zaslužite 20 eh, dolarjev na uro, potem boste tudi čutili povečanje hrane. Vendar pa, če zašlujete, zaslužite 20 dolarjev na leto, po, na mesec, potem gre tukaj za vprašanje življenja in smrti in cena hrane vam bo potem uh, določila, ali boste lahko jedli ali ne, ali bodo vaši otroci lahko hodili v šolo ali ne, ali bodo imeli zdravstveno skrbo ali ne. Glede na eh, potencijalne eh, hude posledice špekulacij za najrevnejše. Eh, Oxfam predlaga eh, zelo previden pristop k špekulacijam. Ne vključuje se v to uh, veliko razpravo, ki trenutno poteka med velikimi bankami in tistimi, ki um, na, imajo največje dobičke na teh eh, trgih, ki so vedno bolj dobičkonosni na eni strani in na drugi strani um, ugledni akademiki in ljudje iz mednarodnih inštitucij, pa tudi ljudi iz um, držav, ki so najbolj prizadete, ki pravijo, da obstaja povezava med špekulacijo in ceno hrane. Ne vemo, kakšno je točno to vzročno-posledično razmerje, ne zaradi netransparentnosti trga, ampak mislimo, da je treba treba vendarle ukrepati, da bi se eh, te probleme na trgih rešili. Vzemimo si le dve minuti, da ugotovimo, je, kakšna je točna težava za finančnimi trgimi, kako smo prišli do situacije, v kateri smo danes. Eden, os, eden osnovnih problemov je deregulacija finančnih trgov in ta se je Eh, začela okrog leta 2000. Ned najlepših primerov so ZDA, kjer se je eh, zakon iz leta 2000. Eh, dva znebil skoraj vseh varovalk, ki so preprečevale zlorabo kmetijskih izvedenih inštrumentov. Pojavilo so se novi trgi, potem so se uh, zmanjšale pristojnosti regulatorjev in omogočili so privatno trgovino OTC uh, eh, trge, uh, ki so se razrasli brez kakršnega koli nadzora in to je pripeljalo do znane krize na finančnih trgov leta 2008 in potem je posledično prišlo do nezaupanja eh, v drugih finančnih trgih in zaradi tega so se usmerili na blagovne borze. Deregulacija v kombinaciji z finančno krizo, ki je posledično bila posledica deregulacije, sta pravzaprav vera te eh, izvira te nove situacije na um, blagovnih trgih in velike spremenljivosti cen. Ne bom se zdaj spuščal v velike podrobnosti, ker mi zmanjkuje časa, vendar v osnovi lahko rečem. Izpostavil bom le nekaj konceptov. Masovno eh, so se institucionalni investitorji vključili v. Um, surovinske trge in trge živil. Te imenujejo jih massive passives. To so pasivni investitorji, ki so zelo veliki, ki so se povečali eh, desetkrat od leta 2008 do 2010. 250 eh, milijard so leta 2008 investirali v. Um, izvedene finančne instrumente na osnovi hrane. Potem pa so uh, po, se ustanovili razni borzni skladi z, na osnovi um, blaga in eh, živil. Naj vam da le primer. Marca 2011 uh, eh, so, um, se je um, trgovina z kakavom eh, v nekaj minutah zmanjšala za 12 odstotkov. In eh, to je eh, predstavljalo 10 do 12 odstotkov splošnega prometa na blagovni borzi. Dejansko za investicijske banke, penzijske sklade, trgovce z surovinami oziroma živili. Eh, te spremembe za njih eh, pomenijo vel, visoke cene, ampak predvsem to vpliva na kmetovalce. Naj vam dam le nekaj primerov, kako to učenkuje eh, na kmetovalce. O tem je vedno več literature. Eden od učinkov so seveda. Um, cenovni baloni, uh, ki sem jih omenjal v, na, glede prvega uh, slajda. Potem je pa vedno več povezave med blagovnimi trgi, uh, žival, živilskimi trgi in drugimi uh, blagovnimi trgi ali finančnimi trgi in povezava med njimi ni bila prej tako jasna. Cena uh, hrane je sedaj veliko bolj odvisna od. Uh, nafte, od cene nafte, eh, bolj kot kadarkoli prej in sami vemo, da se za nafto ogromno špekulira. Potem imamo izkrivljanje kratkoročnih cen, eh, diskrepance eh, na kratkoročni ravni in četrto, vedno večja cena zavarovanj ki uh, se um, z inštrumenti na finančnem trgu poskušajo uh, zavarovati pred tveganji. In seveda, gospod Žake, tukaj je za vas glavni temeljni izziv. Če naj bi promovirali uporabo uh, tržnih inštrumentov in tako pomagali malim država, razvojem, državam v razvoju obvladati tveganje, potem ni to nikoli ne bo uh, dovolj učinkovito, če bodo tveganja previsoka. Prav prav gotovo eh, je blaženje eh, tvegan tisto, s čemer je treba začeti, predno sploh eh, pomagamo državam v razvoju. Kaj Oxfam želi? Želi boljšo prihodnost za vse, tako da vsi na tem planetu se lahko prehranimo, tako kot je rekel eh, gospod eh, Mamadu, tako da majhni proizvajalci v državah v razvoju dejansko lahko eh, proizvajajo za svoje potrebe. Vendar pa moramo upoštevati učine globalnih finančnih trgov na uh, te subjekte in preprosti ukrepi po našem mnenju lahko pomagajo pod eh, pogojem, da eh, jih eh, izvajajo glavni subjekti. Prva stvar je transparentnost ali preglednost. To pomeni splošno poročanje v pravem času oziroma redno. Drugi ukrep pa je spopadanje z tem zelo. Um, mračnim, netransparentnim trgovanjem OTC in potem, ko se to uh, doseže, o tem bom seveda tudi lahko poznaje bolje razložil, se lahko povežemo z um, številom. Uh, z eh, limiti oziroma omejevanjem, z omejevanjem pozicij, z omejevanjem eh, zelo eh, nevarnih praks, kot so pasivne špekulacije in podobno. Naj povem v zaključku zadnji slajd. Vprašanje je, ali bomo dejansko v Evropski uniji naredili to, kar pravimo vemo, kaj so naredili ZDA. G20 so uh, leta 2009. Uh, eh, podale mnoge izjave oziroma iz eh, zaveze. Upamo, da bodo uh, res, da bodo. Uh Eh, špekulacije na področju blaga postale ena glavnih prioritet in ravno sedaj, ko govorimo, eh, poteka razprava ministrov za finance v Luksemburgu, kjer govorijo ravno o regulaciji, ponovni regulaciji tega trga, kar bo pa seveda eh, pomenilo prenos trgovanja iz OTC na organizirane trge. In od komisije pričakujemo zelo k malu Eh, revizijo eh, direktive o finančnih instrumentih, eh, ravno zato, da se soočimo z temi velikimi, veliko spremenljivostjo cen hrane, ki vpliva na milijone ljudi po vsem svetu. Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo našim eh, kolegom, članom Evropskega parlamenta. Gospa Kele, najlepše hvala. Eh, hvala za vašo zanimivo predstavitev. Spet bomo morali eh, zelo kmalo oditi iz tega odbora, ker glasujemo v drugih odborih, ampak naj podam nekaj kratkih. Pripomp, gospod Žake, rekli ste, da imamo krizo v proizvodnji in da moramo se osredotočiti na večjo proizvodnjo hrane. S tem se pa pravzaprav niti ne strenjam. Mislim, da nimamo toliko proizvodno krizo, ampak distribucijsko krizo in imamo ta problem. Eh, infrastrukture, ki je pomemben, vendar ta ni edini problem. Tukaj je tudi uh, problem uh, dohodka. Če se povežu, povišuje cena hrane, to ni nujno povezano z prisotnostjo hrane. Kot uh, vemo, lakota je predvsem problem dohodka, ne pa pomankanja hrane koli. In ravno tako sem pripričana, da je, so špekulacije del te problematike. Rekli ste, da, da so ljudje vedno uh, špekulirali. To je res, vendar na uh, kmetijskem trgu je bilo to čisto drugače v preteklosti. Nekoč so ljudje, kmetovalci, uh, špekulirali predvsem zato, da se zavarujejo pred tveganji. Sedaj pa se tukaj pojavljajo ljudje, ki nimajo nobene povezave z kmetovanjem. Torej, to se mi zdi določena sprememba, ki seboj prinaša spremembe. Tukaj se strenjam za stališčem Oxfama. Zanimivo je, kako vi vidite, eh, kako se lahko postavimo eh, v službo proizvajalcev in eh, kmetovalcev. Oxfam se mi zdi tukaj ima nekaj zanimivih predlogov. In, Če so spekulacije en del problema, obstajajo tudi drugi pomembni deli iste problematike. E, problem se lahko tudi e, umetno ustvarja. E, dolgoročni vidiki so važni in spekulacije so pravzaprav nekaj zelo umetnega. To ni oprijemljivo, kot so naprimer e, erozija ali pa podnebne spremembe. Rada bi se bolj osredotočila na distribucijo, tudi na infrastrukturo, ampak predvsem na dohodek, na dohodek in ne toliko na proizvodnjo. To se mi zdi glavni problem, ta hip. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospodu Gereru. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. In najlepše hvala. Eh, hvala obema govornikoma, gospodu Žakeju in gospodu Hermenu. Oba sta omenila G20. In sedaj imamo priložnost, da gospoda Žakeja poprosimo za malo več informacij, ker je vključen v to francosko uh, skupino, ki bo organiziral jesenski sestanek G20 v Kanu pravil je, povedal je, da retorika igra pomembno vlogo v političnem življenju. Zaradi tega, ker ljudi spodbuja. Jih eh, z, z govorom lahko prepričamo, da začnejo politično delovati. Vendar pa je popolnoma jasno, da od prvega eh, zasedanja G20 po začetku ekonomske krize eh, uh, smo slišali ogromno retorike in zelo malo učinkov uh, na mnogih področjih, ne le uh, v, um, na področju prehrane, ampak tudi na področju um, davčnih oas, izogibanju davkom, uh, vse nevarnosti oziroma uh, škodo, ki jo je trpel realni sektor in tako dalje. Uh, Na prvih sosedanjih eh, G20 je bilo ogromno politične energije, ki se je potem počasi na naslednjih sosedanjih izgubljala. Mislim, da eh, lahko razumno pričakujemo, da eh, francosko predsedstvo G, skupini G20 eh, lahko eh, spet iz, za žene določene Eh, pobude, ki so bile prisotne na začetku. Ne zahtevam od vas, da nam poveste točne podatke o tem sestanku, o tem zasedanju, bolj me pa zanima nasplošno, kakšen, eh, kakšen bo dnevni red v povezavi z razvojem. In na koncu naj eh, povem dobro novico. Del Uh, nekdo, ki je v tem um organizacijskem odboru, se pravi eh, predsednik, je tudi eh, predstavnik eh, francoske zadruž, francoskega zadružništva. Najlepše hvala, gospod Cimer. Hvala. Tudi sama se želim zahvaliti obema uvodničarjema, ki sta podala zelo razumljiv uvod. Za nas kot razvojne politike je zelo pogosto problem ta, da težko pridemo do vseh podrobnosti, do vseh fines v zvezi s finančnimi špekulacijami. Mene je vedno znova čudilo, s kolikšno trmoglavostjo je komisija vedno znova izhajala iz tega, da ni dokazov o tem, da obstaja povezava med špekulacijami na surovinskih trgih po eni strani in nihanjem cen v zadnjih nekaj mesecih. Trdili so, da ni dokaza ne za, ne proti. Sama sem danes slišala nekaj drugega. Slišala sem, da ti dokazi nedvomno obstajajo in da pravzaprav ni nobenega dvoma za to, da bi hoteli skrivati to povezavo. Če to naredimo, potem to pomeni, da nočemo razmišljati o novih instrumentih, o novi obliki finančnih trgov in da nočemo sprejemati novih političnih ukrepov. V tej razpravi bi rada slišala od obeh, katere konkretne instrumente si lahko predstavljate. Recimo, govora je tudi bilo o tem, da so zadeve kratkoročne, srednjeročne, da je šlo tudi za terminske posle, za zagotavljanje cen. To naj bi bilo nujno, da pa je treba tudi dolgoročno razmišljati o tem, naprimer o tem, da bi zastavili maksimalne cene, cenovne koridorje. Skratka, ali obstajajo taki predlogi? da bi zagotovili ustrezno pripravljenost za politično delovanje. Ne na zadnje tudi zato, da bi prišli v končni fazi do nekih sprememb in zato, da ne bomo samo streljali na slepo in se nič ne bo naredilo. Od leta 2008, kot vemo, smo opazovali enake procese Potem se je ponovno vse pomirilo, nič se ni zgodilo in sedaj smo v zelo kratkem času ponovno na točki, ko imamo opravka z eno milijardo lačnih ljudi. In sedaj, ko bo kriza konec, se bo zgodilo isto, torej nič. Zato sprašujem, kaj se da narediti za to, da bi vplivali na politično voljo in kateri so novi instrumenti, ki bi jih lahko predstavili tudi javnosti za to, da bi se tudi na strani javnosti izvajal ustrezen pritisk in pravzaprav prisilil k ukrepanju. Hvala lepa. Gospa Toja, izvolite. Ringrazio di eh, Hvala lepa poročevalcem eh, oziroma govorcem, gospodu Žakeju in gospodu Hermanu. Zelo eh, zanimivo analizo smo slišali. Izpostavila pa bi eden od vidikov, ki ga je omenila gospa Cimer. Seveda obstaja potreba zakonodajna in institutivna za to, da postavimo, izpostavimo neke inštrumente, da Eh, razen tega pa eh, seveda vzpostavimo neke normativne instrumente, o katerih ste že govorili. Eh, v prvem govoru smo slišali, da res potrebujemo neke, neka pravila za to, da omejimo špekulacije In seveda, če obstajajo pravila, potem bodo ta pravila spoštovana in jih je treba seveda posodabljati, eh, tako da ne bi prišlo do njihovega kršenja. Kaj lahko naredimo, kakšna pravila naj postavimo? Kaj ti inštrumenti, ki so vzpostavljeni za upravljanje ali preprečevanje tveganj, torej eh, varnostni inštrumenti, ki so seveda na voljo eh, subjektom v realnem sektorju, so naenkrat postali inštrumenti, ki jo, so na voljo in, kori, in ustvarjajo korist nekim tretjim. Eh, fina, postali so pravi finančni inštrumenti po krizi leta 2008. In ravno ta logika preprečevanja tveganja in upravljanja tveganj je tisto, kar potrebujemo. Tveganje Eh, ne more postati nekaj, kar je važno samo zase. Namreč ne gre le za uh, zaslužke. Uh, moramo tukaj postaviti tudi neke omejitve, ne le pravila ali celo prepovedi v določenih primerjih. Če sta oba omenila predvsem pravila, potem bi za svoje delo rada predvsem slišala, jaz nisem eh, študentka oziroma raziskovalka, ampak eh, se ukvarjam z zakonodajo in zato me zanima, kaj. Uh, Najlepše hvala. Pri analitičnem delu, ki ga je opravil sistem ZN, ki so ga vodili FAO in OECD za G20 v zvezi z nihanje cen. V okviru te študije smo prišli do zaključka, da je bilo očitno, da se je vedenje špekulantov odrazilo na okrepitvi nihanja cen in po naši presoji je to zelo pomembno vprašanje. Prav tako imamo stališče glede možnih instrumentov, ki bi se jih dalo uporabiti. Krasno je slišati zakonodajalce, ki pravijo, da želijo ukrepati. Rad bi opredelil tri vrste, tri elemente, ki lahko zakonodajalcem pomagajo naprej. Najprej to, kar se dogaja v okviru G20 v Kano, drugo pa to, kar bi se lahko zgodilo, v odboru za zanesljivo preskrbo s hrano sredi oktobra v Rimu. Zelo pomembno je, da bodo te razprave deležne ustrezne politične pozornosti nacionalnih prestolnic. In tretjič, obstaja tudi resolucija, ki jo je pripravila Generalna skupščina ZN in sicer konkretno je ena od držav Dominikanska republika v zvezi z eh, nestabilnostjo cen. To je tudi lahko pomemben element vpliva, ki lahko pomaga ustrezno rešiti to vprašanje v različnih političnih okoljih. Hvala lepa. Besedo dajem ponovno gospodu Žakeju. Izvolite, imate besedo, da lahko v nekaj minutah odgovorite na postavljeno vprašanje. Hvala lepa, predsedujoča. Več vprašanj je bilo postavljenih, soglašam za večino stvari, ki so bile povedane. Naj pojasnim dvoje. Gospa Keller je podala neko odločno analizo in rekla, da današnji problemi niso problemi proizvodnje, pač pa distribucije in je dodala, da vprašanje dostopanja do hrane je bolj problem dohodka kot pa proizvodnje. Torej dvoje naj povdarim. Mislim, da sem v svojem govoru povedal, da je nujno, da delamo na logistiki, torej na, di na distribuciji, hkrati pa menim tudi, da obstaja zveza eh, v državah v razvoju med kmetijsko proizvodnjo in dohodkom. Torej, zdi se mi bistvenega pomena dan danes, da povečamo proizvodnjo v državah v razvoju in menim, da ob upoštevanju spreminjanja prehranskih navad, podnebnih sprememb, demografske rasti v naslednjih 50 letih, bomo tudi eh, morali povečati proizvodnjo in produktivnost, kmetijsko produktivno. Torej, ni nikakršne kontradikcije v tem, potrebno je razviti ustrezno strategijo za proizvodnjo ob upoštevanju dveh načel. Prvič, trajnostno kmetijstvo, torej spoštovanje okolja, zemlje, naravnosti, naravnih virov, upoštevanje podnebnih sprememb in seveda potem logistika, torej distribucija. V zvezi s špekulacijami ne nasprotujem temu, kar je bilo povedano, sveda, in eh, delim tudi priporočila Oxfama, k temu se bom tudi povrnil, tudi v zvezi z vprašanjem uh, urejanja in pravil. Vsekakor to, kar želim povedati, je, bodimo pozorni, tako imenovani diktatu, kratkoročni diktaturi, torej ne smemo živeti z, neko, uh, z nekim pretiranim nihanjem kmetijskih cen. Uh, in to ne sme biti pretveza za to, to, da ne poskušamo preprečiti špekulacij. Sicer je prihajalo do vprašanja lakote tudi že pred sedanjo krizo. Seveda moramo se boriti proti eh, pretiravanju, ekscesom sedanje špekulacije, ampak ne smemo pozabiti na glavni problem, to je zanesljiva eh, preskrba s hrano. Torej bodimo pozorni, ne postavljamo preveč eh, poudarka eh, na eh, sovražniku, to je na hudobnem špekulantu, ampak in, in hkrati pozabimo recimo na zanesljivo preskrbo. Kriza je končno to razkrila in pritegnila našo pozornost na ta problem. Seveda je treba urediti eh, trge, po mojem mnenju imamo dve pomembni smeri, ki jih je treba upoštevati prva smer je eh, certificiranje, torej ne sprijemati na trgih eh, drugih eh, proizvajalcev, ki ne bi bili certificirani, morali bi torej imeti ustrezno telo, ki bi ustrezno ocenjevala tudi te akterje. Torej na trgih ne smemo imeti ljudi, ki nimajo nekakšne povezave z kmetijskimi dejavnostmi in drugič tudi ustrezne omejitve pri pozicijah moramo torej vzpostaviti te omejitve. Tretje vprašanje gospoda Gerere je sicer uloga G20. Po mojem mnenju je uloga G20 dejansko ta, da eh, glede na to, da imamo države, ki so vse enako pomembne eh, in ustvarjati torej med temi državami neko skupno politično gledanje, to bo ustvarilo dinamiko, ki bo privedla potem do konkretnih dejanja zelo težko je eh, biti konkretno dejavni. Mnoge države v, tretji, mnoge, torej mnoge države v razvoju uh, imajo težave na nivoju civilnih akterjev oziroma vladnih organov. Torej delovanje uh, sprožamo z večjimi težavami, ampak z nekim združevanjem teh vodilnih funkcij mislim, da bomo lahko dosegli preboj. Uh, vedno je veliko laže se uh, združiti združevati med nami, se sestajati med nami in uh, pač reči, kaj je treba storiti, raje kot pa se posvečati recimo uh, odgovorom, uh, zakaj uh, nismo že uresničili preteklih uh, sklepov. In uh, moramo torej biti dejavni, kajti drugače ne bomo napredovali. Mislim, da je to glavno vprašanje dan danes in mislim, da G20 lahko še enkrat pomaga, zato da pridemo do politične doslednosti za izvajanje stališč, ki so bila že sprejeta. Uh, ugotavljam sicer, sicer jaz ne sodelujem pri eh, pogajanjih, jaz imam neko nalogo, ki mi jo je zaupal predsednik republike v okviru G20, tudi pogajanja potekajo v drugih forumih. Vsekakor pa ugotavljam, da prihaja do težav pri sproženju določenih razprav in eh, težko je torej priti do izražanja skupnih stališč, to je zelo velika naloga. Izhodišče so različne, ideologije so različne, načini mišljenja so različni in torej izjave, ki eh, imajo določeno vsebino, so že zelo dober eh, dosežek. In še nekaj besed v zvezi s tem, kar je povedala gospa Toja. Eh, popolnoma soglašam s tem, da. Mm, s tem, da tveganje ne sme postati uh, samo sebi namen, moramo najprej razumeti ranljivost držav v razvoju in akterjev v državah v razvoju, kajti drugače ne bomo napredovali. V preteklosti smo prispevali k zadolževanju držav, teh držav, ne da bi upoštevali njihove uh, ranljivosti. Nekatere študije dokazujo, da dober del eh, trenutne krize uh, z zadolženostjo je je treba pripisati ravno temu. Torej, tukaj slabo vodenje in upravljanje je povzročilo eh, to krizo in eh, to je predvsem hud problem v državah v razvoju. Potrebno jim je torej pomagati pri upravljanju z tveganjem, eh, tudi to pogledno. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo gospodu Hermanu za pet minut. Izvolite. Um, Hvala lepa. Da, Želim se na kratko odzvati na to, kar sta povedali gospe Cimer in Toja. Seveda, Oxfam se zauzema za celovit pristop, ki so ga zelo dobro predstavili vsi trije uvodničari danes do povden in ukvarjanje z špekulacijo je samo en del tega mozaika. To pa ni argument, da se ne bi srečevali oziroma spopadali z vprašanjem špekulacije kar zadeva transparentnost, gospa Cimer. Včeraj smo bili precej prepričani, da bodo zadeve gladko stekle na ravni EU. Videli pa smo, da je ena delegacija nasprotovala uredbi o tržni infrastrukturi. Mi smo menili, da bi to uredbo bilo nujno sprejeti. Ni popolna. Recimo izjeme za pokojninske sklade nam niso všeč, vendar pa bi ta uredba predstavljala velik korak naprej v spodbujanju transparentnosti in v skrbi za to, da tudi derivativi oziroma instrumenti na neurejenem trgu pridejo na organiziran trg. Ko bomo imeli boljšo sliko teh trgov, pa bo še veliko pomembneje, da nekaj naredimo. Komisija je predlagala revizijo direktive o finančnih in drugih instrumentih. Prišlo je že do nekaj zakasnitev. Mislim, da bi bila čudovita ideja, če bi odbor za razvoj prosil, da lahko poda svoje nasvete, ko bo prišlo do te razprave. Glede na položaj zanesljive preskrbe s hrano v državah razvoju, bi po mojem to bila legitimna ideja. Kaj je torej po našem mnenju bistvenega in kaj bi morala komisija zajeti v svojih predlogih? Žal, zadnje informacije kažejo, da ni nujno, da je to vključeno. Komisar Barnier je že dejal, da bo nekatere naše predloge vključil. Videli smo, da bodo te omejitve pozicij pravzaprav upravljanje to se razlikuje od tega, kar smo mi zahtevali. Mi smo zahtevali, da se to naredi vnaprej. Na ta način pa se bo problem samo odrival k nacionalnim organom. In trgovske platforme bodo še naprej delovale, kdo pa bo posredoval, če bo prišlo do prevelike špekulacije na podlagi ad hoc. Dejstvo je, da lahko pride do konflikta interesov, obstaja tudi možnost, da bi tekmovali nacionalni regulatori med seboj, zato bi komisija že na začetku morala vzpostaviti enakopravno platformo, kjer bodo pravila in omejitve znane vnaprej. Menimo, da hrana ni samo sredstvo kot so to recimo druga sredstva in tisti, ki pravijo, da ni povezave med špekulacijami in hrano, za nje je hrana samo še ena vrsta blaga. Oni pač investirajo to blago samo zato, da razširijo svoj portfelj. Parlament, komisija in države same bi morale hrano obravnavati drugače. To je osnovna temeljna človekova pravica in zahteva, previdnostne ukrepe. Govora je bilo tudi o cenovnih omejitvah, menimo, da bi to potrebovali. Rekli ste, da bi morali čim bolj zmanjšati preveliko nihanje cen v enem in istem dnevu. Nekatere vrste špekulacij se povsem razlikujejo od osnovnih pravil trga. Tu bi morali uvesti omejitve. Visoko frekventno trgovanje, recimo en primer, kar bi morda morali celo prepovedati. In ne nazadnje zelo pomembno vprašanje je tudi področje uporabe uredbe. Vidimo, da imamo veliko izjem, veliko izjem, ki oproščajo nekatere akterje od omejitev in od transparentnosti. Mnoge izjeme niso upravičene, pač pa so posledica lobiranja skupin, ki zastopajo zasebne interese. Izjeme bi res morali omejiti samo za zavarovanje tvegan v povezavi z komercialnimi dejavnostmi. Trgovci s kmetijskimi izdelki ne bi smeli dobiti omejitev za svoje finančne subvencije, kajti to ni neposredno povezano z njihovim osnovnim poslovanjem. Upam, da sem bil dovolj jasen. Eh, Hvala lepa vsem. S tem eh, smo izčrpali eh, razpravo v okviru prvega omizja. Prehajamo k drugemu omizju in sicer o, o tujih naložbah in o vprašanju razgrabljanja zemlje. Lotili se bomo torej eh, druge teme našega prvega omizja in sicer vprašanje množičnega ulaganja v kmetijske površine v državah v razvoju. Po mnenju nekaterih analistov uh, te naložbi lahko bile pozitivne za lokalna prebivalstva, to, da večkrat eh, prihaja do zanikanja teh argumentov. Organizacije civilne družbe, NVO-ji in eh, kmetovalci stalno poročajo o negativnih posledicah tega eh, razgrabljanja zemlje, kar zadeva zanesljivo preskrbo, okolje in človekove pravice. Lokalne skupnosti izgubljajo dostop do zemlje, ki, s katero so razpolagali cele generacije zaradi pomankanja zemljiških pravic oziroma lastninskih pravic, ki bi bile primerne za države v razvoju. To sem sama ugotovila eh, med svojimi potovanji v Malijo, v Senegalo, v Etiopiji in drugod. Zaskrbljeni eh, nad temi negativnimi posledicami številne mednarodne in regionalne institucije so sprožile pobude za to, da bi uredili to eh, pridobivanje eh, zemlje v velikem obsegu. Danes imamo priložnost, da se pogovorimo o pogojih in o pravilih, ki bi jih potrebovali, zato da te tuje naložbe bodo usklajene z človeško pravico do prehrane, z trajnostnim razvojem in s spoštovanjem do samoodločanja. Predala bom eh, besedo trem strokovnjakom in sicer eh, ekscelenci gospe Bramci Calvele, poslanici Malavija v Bruslju, ki je tudi sodelovala pri komisiji Afriške unije in sicer v zvezi s temami kmetijstva, tako kot tudi pri FAO in IFPRI-ju. Na to bom predala besedo gospodu Lorencu Kotuli, ki je višji raziskovalec pri Mednarodnem zavodu za okolje in razvoj v Združenem kraljestvu. Eh, ki proučuje vprašanja eh, naložb v velikem obsegu pri FAO in FIDI. Na to pa bom predala besedo gospodu Selbiju, direktor, eh, direktorju podjetja Altima Partners. To je naložbeno podjetje s sedežem v Londonu, ki je aktivno na področju kmetijskih površin. Mednarodna finančna družba se je pred nedavnim povezala z Altimo Partners, zato da bi ustrezno podprla te sklade za podporo kmetom in kmetijsko proizvodno v državah v usponu. Besedo bom takoj bi dala gospe Cidal za 10 minut. Hvala lepa. Hvala lepa, Hvala lepa gospa Žuli. Tu je naložbe v zemljo, so postale zelo zapletena tema, ki je večinoma zelo kontroverzna. V to razpravo prinašam eno ključno sporočilo in sicer bi rada to sporočilo postavila v obliki vprašanja. Ali Afrika ukrepa in katere odgovornosti prevzema za to, da zagotovi, da bomo za tujimi naložbami v zemljo resnično reševali vprašanja in nahranili ljudi. Upoštevaje zelo pomembna sporočila v uvodnih nagovorih danes zjutraj, bi rada povedala, kaj je povedal naš predsednik, ko je postal predsednik Afriške unije in sicer je dejal naslednje. V petih letih, kar pomeni leta 2015, noben otrok v Afriki ne sme umreti zaradi lakote ali slabe prehranjenosti ali pa iti v posteljo s praznim želodcem. To pravzaprav je sporočilo, ki smo ga slišali tudi v uvodnih nagovorih. Na vrhu šefov držav so se dogovorili, da bodo dali najvišjo prioriteto zanesljivi preskrbi s hrano, ki pa mora temeljiti v afriškem programu. Dogovorili pa so se tudi, da bo Afrika postala prehranska košarica celotnega sveta. To pa zahteva precejšnje naložbe v kmetijstvo. In to je zapisano tudi v Maputski deklaraciji, kjer piše, da naj bi države vse deset odstotkov svojega BDP namenile kmetijstvu. Ampak tukaj se zdaj pogovarjamo o zemlji, o, o naložbah v zemljo. Zakaj? V današnjem času vidimo vse večje apetite po kupovanju in ulaganju v zemljo v Afriki. Temeljno vprašanje je, ali bodo večje tuje naložbe v zemljo v Afriki rešile to vprašanje, da leta 2015 noben otrok ne bo več umrl od lakote, da ne bo slabo prehranjen in da noben otrok ne bo šel v posteljo s praznim želodcem. Želimo si Afriko, ki bo dejansko prehranska košarica celotnega sveta. Ne bom se spuščala v podrobnosti zaradi tega, ker bosta kolega Kotola in Selbi spregovorila več o podrobnostih, ker vodita raziskave, bi pa rada povedala, da drži, da v Afriki obstaja trend, da prihaja do vse večjega števila, do projektov, da se povečuje velikost posamičnih nakupov zemlišč, EFAT in druge organizacije so povedali, da približno 2,5 milijona hektarjev je bilo v zadnjih letih namenjenih za tuje naložbe samo v petih državah. To je samo nek pokazatelj, ki kaže na to, kaj se dogaja. Velike količine tujih naložb gredo v Afriko vendar pa ne gre samo za tuje naložbe. Tu so tudi domače naložbe strani velikih investitorjev. Zakaj se to dogaja? Na, dve, eh, na dva načina bi razložila. Po eni strani pritiska popraševanje, po drugi pa ponudba. Ne bom šla v podrobnosti, ker bo kolega Kotula to povedal. Kar pa zadeva zanesljivo preskrbo s hrano, še zlasti v državah, ki se razvijajo in ki potrebujejo veliko hrane zaradi dogodkov leta 2008. To se je zgodilo zaradi večanja cen živil. Zato je prišlo do negotove preskrbe s hrano in namesto, da bi se zanašali na uvoz, se odločajo za najemanje zemlišč. Potem je tukaj tudi vprašanje biogoriv. Tudi to je zelo dobro poznano vprašanje. Danes zjutraj je to že bilo razloženo, ampak dejstvo je, da v Evropski uniji imate cilj 20 odstotkov porabe energije iz obnovljivih virov. To so zahteve in potem tudi finančne spodbude, finančne spodbude za cene biogoril. Biogoriva postajajo zato tudi vse cenejša in bolj primerna. Ne na zadnje, zemlja kot naložba zaradi vseh vprašanj, ki smo jih slišali. Mnogo tega izvira iz špekulacij, cena postane spodbuda, veliko varneje je vlagati v zemljo. In potem imamo tukaj tudi ponudbo. Gre za to, da obstaja percepcija o povečanju makroekonomskih učinkov. V tem trenutku v Malaviju vidimo, da je kmetijstvo gonilna sila našega gospodarstva. Malavi je uspel doseči zanesljivo preskrbo s hrano na nacionalni ravni, ampak mm, to na podlagi nevelikih investicij, pač pa malih. Iz tega prihaja potem tudi državni prihodek. Nekateri mislijo, da so majhni kmeti bili neuspešni in so zato pripravljeni prejeti na velike naložbe in da so ljudje pripravljeni na to. To je samo percepcija. Druge študije so namreč pokazale, da velja ravno nasprotno. In je na zadnje javna politika. Dejstvo je, da v Afriki le pet odstotkov sredstev namenjamo za kmetijstvo. Razvojni partneri tri odstotke kljub vsemu pa naše kmetijstvo potrebuje še velike, velike uložke. Zato tudi moramo še vedno uvažati. Obstajajo pa velika tveganja. Med temi tveganji so tudi neravnotežje v moči pri pogajanjih. Kdo tukaj največ izgubi? Manjše skupnosti. Tudi pogoji v pogodbah so včasih netransparentni. Obstajajo tudi omejeni mehanizmi. Treba je upoštevati tudi dobrobit lokalnega prebivalstva in lokalnih skupnosti. Kaj Afrika počne? Eno od pomembnih orodij, ki bi ga rada poudarila, je naslednje. Obstaja okvir za zemljiško politiko. To je sprejel vrh Afriške unije po petih do šestih letih posvetovanj. In tudi gospod Sisoko nam je danes dopoldan povedal, kdo vse je udeležen v tem, kar se dogaja v Afriki. Torej, to je dokument, ki je že bil sprejet. Države članice Afriške unije se zavedajo, kaj se dogaja in da sedaj obstaja priložnost. Temeljno vprašanje pa je, ali je tuje povpraševanje po zemlji mogoče izpolniti, obenem pa izpolniti trajnostne zahteve in ne marginalizirati velikih skupnosti. V tem trenutku, ko tu govorim, danes in jutri bo Afriška unija in komisija ZN za Afriko ter Afriška razvojna banka, to je konzorci, ki igra pionirsko vlogo. No in ta konzorci je organiziral forum na visoki ravni v zvezi z neposrednimi tujimi naložbami v zemlje v Afriko. To poteka v Nairobiju. Imamo ministre, strokovnjake, eminentne predstavnike, poslance, predstavnike civilne družbe, predstavnike Združen kmetov, žensk, zasebni sektor, centre odličnosti in tako dalje. Vsi skupaj zagotavljajo, da bi ta uravnoteženi okvir, ki mora upoštevati naložbe v produktivnost, obenem pa ohranjati tudi preživetje malih kmetov in to ravnoteže treba ohraniti. Za zaključek. Pozdravljamo resolucijo Evropskega parlamenta, ki se dotika veliko vprašanj, ki nas skrbijo in pozivamo k vaši močni podpori pri uresničevanju teh smernic, ki jih je tudi sprejel vrh Afriške unije. Naj pa še dodam naslednje. Upamo, da bo to privedlo temu, kar je povedal predsednik Malavija, da noben otrok ne bo več umiral od lakote, slabe prehranjenosti ali da ne bo šel več v posteljo z praznim želodcem, kar pomeni, osredotočeni moramo biti na ljudi. Hvala lepa. Besedo predajam gospodu Kotuli za deset minut. Izvolite. Uh, first I'd like to thank Najprej se želim zahvaliti odboru za to, da mi je dal priložnost, da na tej javni predstavitvi nekaj povem. Rad bi čestital za delo temu odboru, za dosedaj opravljeno delo, zlasti za resolucijo, ki je bila nedavno opravljena. Delam za EED, ki je pravzaprav neko idejno središče in rad bi povedal o dokazih, ki se nanašajo na zemljo, na trende in tako dalje ocenjujejo, da v obdobju 2008-2009 je bilo kupljenih 60 milijonov hektarjev po vsem svetu, to je veliko zemlje. To je pravzaprav ekvivalentno velikosti celotne države Ukrajine. Večinoma se pogovarjamo o najemu na dolgi rok. Veliko te zemlje je bilo pokupljene v Afriki in tukaj imate tabelo, s številkami za nekatere države, ki so bile še zlasti zanimive. Etiopija, Sudan in Mozambik, naprimer. Ne govorimo samo o velikih površinah, ampak kljub retoriki, ki včasih govori o marginalizirani zemlji, ki naj bi jo ponovno oživili, ampak ne. Zelo pogosto se investitorji mm, osredotočajo na najboljšo zemljo. To je zemljevid Malja in vidimo, da so največ zemlje kupili na enem območju, to pa je tam, kjer obstaja tudi največji potencial za namakanje. Konilna sila tega pojava so znani, hrana. Velike družbe pričakujejo, da se bodo cene hrane zvišale zaradi globalne demografske rasti. Spreminjajo se vzorci potrošnje, urbanizacije, skratka v kmetijstvu je potencial. Drugo gonilo biogoriva. To je močno povezano z javno politiko, zlasti, ko gre za obveznosti glede porabe biogoriv. Na mnogih trgih to velja, vključno s trgi Evropske unije. Potem nekatere družbe želijo veliko zaslužiti tudi od tako imenovanih oglikovih kreditov tudi investicijski skladi so vse bolj zainteresirani za zemljišče zaradi donosa, ki ga lahko dobijo, tako zaradi večje vrednosti zemlje, kot tudi zaradi povečanja produktivnosti na podlagi tehnologije in boljših kmetijskih praks. Kar pa zadeva vključene akterje, veliko pozornosti je bilo namenjene kitajski zalivskim državam. Če si pogledamo dokaze, vidimo, da je slika precej drugačna ne gre samo zato, da so domači pogosto v ospredju, pač pa tudi Evropska unija igra precejšno vlogo. Nekatere države so pač deležne tudi več javne pozornosti. Kaj to pomeni za države prejemnice? Obstaja percepcija, da je veliko zemlje v Afriki prazne, da miruje. To je narobe. Odvisno je, v kolikšni meri ljudje izrabljajo zemljo, tudi če ni vidne naselitve. Morda uporabljajo zemljo za pašnjo, za nabiranje lesa v gozdu. Skratka, to je ključno za njihovo preživetje. Včasih se pogovarjamo tudi o 200 tisoč hektarjih in tudi če je zemlje dovolj, so morda drugi viri predvsem recimo bi omenil tukaj vodo, kar lahko potem omeji lokalno skupnost. Če ljudje uporabljajo zemljo, pa se lahko zgodi, da nacionalna zakonodaja njihovih pravic ne priznava. Nacionalna zak zakonodaja se razlikuje v različnih državah. Ljudje imajo pravico uporabe zemlje. V mnogih državah je tako. Te pravice so včasih zelo na trhlih nogah, predvsem v smislu, da varovalk, ki jih ljudje imajo. Zato je ponavadi vlada tista, ki ima odločilno besedo. Majhna je transparentnost, nihče ne ve, o čem se pogajajo, veliko oziroma malo pogodb sploh je danih na voljo javnosti. Obstajajo tudi dogovori o svetovanju, vendar se to ne izvaja nujno ustrezno tudi v praksi. Opravili smo analizo nekaj pogodb, ki so javno na voljo in nekatere pogodbe so tudi analizirane zelo dobro. Ne gre samo za okoljska vprašanja, gre tudi za gospodarske prednosti. So What does this picture tell us and what should, what should happen? First of all, there's... Kaj bi se moralo zgoditi? Velika je potreba po kmetijskih naložbah. Nihče ne pravi, da bi se tukaj moralo nekaj na hitro zgoditi, ampak o katerih naložbah sploh govorimo. Kakovost naložb je ravno tako pomembna kot količina. Dokazi kažejo, da je na lokalni ravni bil zapažen nek učinek, veliko zemlje je bilo izgubljeno ampak obstajajo pa tudi zgodbe o uspehu. Projekti, ki so dali ustrezne rezultate. Naložbe je možno tudi strukturirati. Obstajajo tudi izkušnje, ki so jih dokumentirali mnogi. IFAT, FAO in drugi so delali na tem. Pomembna stvar je tudi to, da so ljudje iz vsake posamične države tisti, ki morajo imeti vodilno vlogo. In razprava kot je današnja mora potekati tudi v državah, kjer se kupujejo velike količine zemlje. Organizacije kmetov morajo imeti svoj glas. To se sedaj vse bolj dogaja v nekaterih državah. V Maliju, naprimer, so organizacije proizvajalcev vse bolj aktivne, tudi v zvezi s to temo. Tako da je na njih, da igrajo vodilno vlogo. Obstajajo pa tudi nekateri mednarodni procesi, ki so pomembni, recimo pripravljajo se smernice, ki jih je razvila organizacija za prehrano in kmetijstvo v zvezi z upravljanjem zemlje. Potem je tu še en proces, ki bi ga rad omenil in se nanaša na odgovorne naložbe v kmetijstvo. Ti mednarodni procesi so pomembni, ker lahko zagotovijo neke smernice za države, ki se trudijo vendar pa je treba tukaj se dotakniti tudi nekaterih vprašanj, ki se res dogajajo na lokalni ravni. Odgovornost, transparentnost, krepitev lokalnih pravic do zemlje, soočanje z izzivi ki sem jih preomenil v zvezi z zakonodajo. In ne na zadnje, zagotoviti je potrebno, da bodo na voljo ustrezne zmogljivosti. Lokalni kmetje morajo imeti besedo pri odločanju, morajo imeti priložnost zagovarjati svoje pravice. Civilna družba mora spremljati, kaj počne država in država sama mora imeti sposobnost obvladovati investicijske tokove, tako da bo država sama imela kar največjo korist. Ob zaključku gre za področje, kjer je kar nekaj predpostavk. Recimo predpostavk, čež da je v Afriki ogromno zemlje ali pa da je edini način spodbujanja kmetijstva ta, da se pogovarjate izključno s politiki. To je treba spremeniti. Potrebujemo dokaze o tem, kaj se dogaja na terenu, kateri so mehanizmi za to, da bomo strukturirali naložbe na način, ki bo najbolj koristil lokalnim prebivalcem potrebujemo tako informirano razpravo kot krepitev zmogljivosti v državah, kjer se vse to tudi v resnici dogaja. Hvala lepa. Hvala lepa. Predala bom zdaj besedo gospodu Silviju, prav tako za deset minut. Uh, good morning. Um, Lep pozdrav vsem, hvala gospa predsedujoča, hvala odboru, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o določenih vidikih um, z zornega kota zasebnega sektorja. Na začetku bi rad na kratko uh, se odzval na vaše poročilo in rezolucijo zdi se mi, da je zelo v prid eh, malim kmetovalcem, skoraj tako, da zanemarja organizirano kmetijstvo eh, na eh, visoki ravni. Preveč se poudarja tako imenovani mehki razvoj, ki nadomešča bolj uprijemljivi razvoj, ki ga pravzaprav bolj potrebujemo v tem sektorju in tudi, eh, tudi eh, se skoraj pozablja uloga eh, zasebnega sektorju pri financiranju. Vendar ne smemo enostavno masovnega kmetovanja na um, temu masovnemu kmetovanju na uh, velikem obsegu ne smemo um, prikrajšati potrebne pomoči. Uh, prva stvar, ki jo lahko rečem, resno smo lahko zaskrbljeni zaradi uh, makrosituacije v. Uh, povpraševanju in ponudbi, vendar ni nam treba biti panični. Obstaja veliko eh, pristopov. Eh, moramo podpreti tako majhne kot velike kmetovalce, moramo podpreti oprijemljive ponudbe eh, pomoči, pa tudi mehko pomoč. Obstaja izredno močna kmetijska, um, kmetijski mediji oziroma mediji uh, demonizirajo uh, velike proizvajalce in razlagajo, da je malo dobro in veliko slabo. In ta uh, koncept je, uh, če ne nevaren, pa vsaj naiven, po mojem mnenju. Če se na kratko ozrem na to, kaj mi počnemo delam za uh, zasebni uh, sklad, uh, eh, lasniški sklad, ki investira v kmetijstvo v zadnjih šestih ali sedmih letih. In smo investitorji v, na štirih celinah. Uh, ocenjujemo, da ne gre za pomankanje naravnih verov in da to ni uh, razlog uh, obstoječih dilem, ampak gre predvsem za pomankanje znanj in sposobnosti. Eh, štiri, pet um, eh, desetletji smatramo eh, kmetijstvo kot nezanimivo, investicije izredno malo. Um, prav gotovo so evropske politike subvencionirane bistveno up, zmanjšale vplive kmetijstva na nastajočih trgih. Če se hočemo lotiti teh izzivov, potem se moramo lotiti posameznih ga, uh, eh, aktiv, oblike aktive, kot tudi posameznikov ljudi. Eh, postavili smo eh, posebne upravljalske skupine na različnih območjih, ki imajo na voljo orodja za upravljanje tveganj. Po drugi strani pa eh, imajo tudi ustrezne praktična znanja in sposobnosti in eh, prav gotovo vemo, da obstaja velika razlika med eh, najbolj učinkovitimi in, učinkovitimi in najmanj učinkovitimi kmetovalci. Um, kmetovanje je tako umetnost kot znanost. Naša investicijska strategija temelji na tem, da so ljudje prvi in dobrine na drugem mestu. Eh, približno, približno milijon uh, hektarjev po celem svetu upravljamo preko mreže, ki je tukaj označena. Smo pa lasniki le 20 odstotkov tega območja. Večinoma imamo to zemljo v srednjeročnem najemu in naj samo povem, da je naša moč uh, iz tega najema prav pravzaprav povezana z eh, ljudmi, ki tam delajo. Eh, približno eh, od vsake investicije gre približno en dolar za dobrine in dva do tri dolarja za ljudi. Do sedaj nismo preselili nobenega kmetevalca. Eh, zaposlujemo približno 2500 ljudi, od katerih je 90 odstotkov novih delovnih mest. Ravno tako uh, eh, vodimo uh, eh, mrežo, kjer je vključenih skoraj tisoč zasebnih um, pogodbenih mrež. In dejansko smo, po mojem, ustvarili tudi veliko uh, delovnih mest in dela v lokalnih okoljih. Če se osredotočim na Afriko in naše investicije tam, uh, tam uh, dejansko nismo uh, si pridobili uh, 200 tisoč hektarjev, ampak le 5 tisoč hektarjev. hektarjev. To smo naredili uh, zelo. Uh, s časoma. Um, procesirali smo uh, eh, kmetist eh, kmetije, osredotočili smo se na prodajo na lokalnih trgih in ne na izvoz. In uh, imamo tudi poseben načrt za majhne kmetovalce. Vpliv investiranja na v kmetijstvu je velik tako na mikro kot na makro ravni. Enako bi rekel. Ne bi se tukaj zdaj ustavljal na makro eh, vidikih naše zgodbe. Eh, vsi vemo, kakšno je povpraševanje. Naj obrnemo tako ali drugače. Več proizvodnje bomo potrebovali v naslednjih do 20 do 30 letih. Bolj me eh, pa skrbi trpi negotovost ponudbe. Ne strinjam se, da e, proizvodnja ni problematična. Mislim, da je tukaj do veliko negotovosti, ki nas lahko skrbijo. Naprimer, nezanesljivost preskrbe z vodo, še zlasti v gosto naseljenih območjih, kot so naprimer Kitajska, Indija, jugovzhodna Azija in tako dalje. Potem imamo tudi eh, veliko več eh, ekstremnih naravnih nasreč, eh, ki bodo prav gotovo vplivali našo odzivnost. Spreminjajo se tudi trgovski tokovi in trgovinske politike. In imamo veliko nepredvidljivost na tem področju, kar seveda lahko vpliva na ponudbo vsako leto. Imamo tri osnovne alternative, kako se lotevamo teh izzivov. Kot prvo, osredotočamo se na uh, izboljšanje pridelka oziroma boljšo. Uh, boljše upravljanje, kjer to ni dovolj dobro. Druga možnost je um, dobivanje dodatne zemlje, ki je na voljo v predvsem Južni Ameriki in delih Južne Afrike. To je pa gotovo uh, drago in komplicirano. In končno, tretje področje je investiranje v nove tehnologije. Sama se sprašujem, kaj moramo podpreti. Jaz bi rekel, da moramo podpreti vse te tri pristope, če eh, se želimo spopasti z izzivi. Predno zaključim, naj še na hitro z izkušnjami iz terena pred, predstavim nekatere naše, eh, nekatera naša videnja eh, kmetovanja ki se navezujejo na izzive prihodnosti. E, na stvar gledamo zelo praktično. Vsak e, kmet ima neke e, stvari na voljo, infrastrukturo, kapital, zemljo, orodje. To vse povežejo in v določenem letu pridelajo nek pridelek, potem pa ga morajo prodati na trgu, predtem pa ga morajo še skladiščiti in prepeljati na trg. In na koncu morajo plačati, zato da se zaključi finančni ciklus, eh, ki je pravzaprav osnovni del vseh eh, trajnostnih kmetovalskih sistemov. Ehm, prav gotovo smo premalo omenjali izzive glede pravic do zemlje, predvsem v Južni eh, Afriki. To je glavna ovira eh, za eh, male kmetovalce v zadnjih štirih desetletjih. Imajo v poprečju premalo infrastrukture v Afriki. Približno tri do štirikrat so kmetovalci v Afriki bolj oddaljeni od tistih, od ključnih trgov, kot so pa eh, naprimer tisti v Ameriki. Eh, in kakšni so inputi, vhodni elementi v Afriki ponavadi prihajajo z zamudo in so dragi. Uporabljajo se še vedno zastareli kolonialni, kolonialne rešitve. Uh, približno 40 let stari in če pogledamo um, ustroj trga, zelo malo možnosti je za shranjevanje, za skladiščenje. Uh, do, uh, logistične poti so dolge, trgi so ne. Uh, predvidljivi in nezanesljivi. To so izzivi za uh, majhne kmete in če se uh, želijo teh izzivov lotiti, uh, potem potrebujejo eh, nek eh, večstranski pristop. Eh, pri masovni proizvodnji smo že v marsičem rešili te probleme in sedaj to lahko uporabijo tudi v sektorju proizvodnje na drobno. Najlepše hvala se, da dajem besedo gospod Cimar. Ja, auch jetzt wieder recht herzlichen Dank. Hvala lepa. Hvala vsem trem poročevalcem za njihove prispevke. Mislim, da smo s tem dobili precej izhodišč za razpravo. Kot eno bi se rada toplo zahvalila za to, da smo se dotaknili vprašanja razgrabljanja zemlišč, to so neregistrirani nakupi. In zdelo se mi je zanimivo predvsem nekaj in sicer. Omenjeno je bilo tudi subvencioniranje oziroma orientiranje po 20 odstotnem deležu biogoriv. Tudi v luči tega prihaja do velikih nakupov zemlišč v Afriki. To je povezano tudi z strategijo Evropske unije. Žal mi je, da v Evropskem parlamentu ni bilo dovolj velike večine za to, da da bi ta cilj Evropske unije zamrznili in da bi rekli najprej moramo oceniti posledice, preden bomo lahko šli naprej. To je eno. Ampak pravzaprav bi se rada osredotočila predvsem na zadnjega govornika. Ob vsej razpravi o potrebi potem, da tudi zasebna podjetja dajo svoj prispevek k temu, da se vsi skupaj borimo proti tej prehranski krizi. Ob vsem tem je treba videti še eno stvar in sicer. Večina ljudi v mestih, ki trpijo lakoto, lete ne trpijo v mestih. To so predvsem ljudje, ki kot kmetje v državah v razvoju skušajo zagotoviti lastno eksistenco. To so mali kmetovalci. V državah v razvoju v Afriki izhajamo iz tega, da približno 70 odstotkov razpoložljive delovne sile dela kot samozaposleni na zemlji in tam skušajo zagotoviti lastno eksistenco. In ti mali kmetje Ti mali proizvajalci so tisti, ki trpijo lakoto in ki ne zmorejo prehraniti sebe in svojih družin. In ko sedaj govorimo, da bi morali več pozornosti nameniti velikim koncernom, se mi zdi, da ima to kaj malo opraviti z realnostjo. Namreč mali kmet, vsaj tako kot sem jaz to doživela, To so starejše ženske, ki kopljajo z motiko in ki skušajo iz povsem izsušene zemlje dobiti nekaj. To so ženske, ki nimajo najmanjše možnosti, da bi bile konkurenčne na trgu, da bi ustvarile svoje podjetje in prodale svoje izdelke. Nikakršne možnosti nimajo v primerjavi s subvencioniranimi izdelki, ki jih je upeljala Evropska unija in nimajo nikakršne možnosti proti velikim kmetijskim podjetjem. In če si pogledate, kako dolge so transportne poti in kako malo je možnosti, da dajo svoje izdelke na trg, da sploh ni predelovalnih zmogljivosti, no potem pridemo do bistva problema. Ampak to nima nič opraviti s tem, da moramo staviti na velika podjetja, pač pa moramo nekaj narediti za to, da podpremo male kmete, da bodo lahko obdelovali zemljo in, in to je moja ideja in zanima me tudi, kakšno je vaše mnenje, namreč v končni fazi bi morali zaščititi kmetijski trg v državah v razvoju, dati možnost, da se zaščitijo pred konkurenčnimi trgi od drugot. To je ena stvar, v zvezi s katero bi rada slišala vaše mnenje. Pa še glede vloge zasebnikov. Rekla sem, da s tem splošno rečeno nimam težav, ampak če zadeve tečajo tako, da se prehranski programi oziroma programi za hrano. Lahko osredotočite zgolj na projekte v javno-zasebnem partnerstvu, potem je pri tem treba imeti v mislih naslednje. Prvič, vzrok je po mojem kot prvič v tem, da Združeni narodi svojih financ nimajo urejenih, enostavno zato, ker nekatere države ne plačujejo svojih prispevkov. Še v času Kofija Anana je bilo zato odločeno, da se bodo ti programi financirali skozi javno-zasebno partnerstvo. Drugič, obstajati morajo pravila, pod katerimi premisami se bodo financirali ti projekti in gotovo lahko zasebniki v povezavi s svetovnim programom za hrano, ti bo imeli svoje interese, oni se ne bodo odpovedali dobičku, ampak odločilno zame je, kdo odloča, kako se bo porabila pomoč oziroma kje se bodo izvajali projekti. Zato morajo obstajati jasna pravila, tu je možnosti za javno-zasebno partnerstvo veliko, ampak kam bodo šli projekti, komu se bo pomagalo, kako se bo pomagalo, to mora ostati v rokah mednarodne skupnosti držav. In zdi se mi, da Tukaj se mednarodna skupnost ne more in ne sme izviti odgovornosti. Potem imamo lahko tudi javna zasebna partnerstva, na katere pa ne smemo prenašati odgovornosti. Euh, Hvala lepa. Sama sebi bom eh, predala besedo. Rada bi vprašala gospoda Kotulo, torej raziskovalca, eh, ki se posveča tudi vprašanju pogodb. Rekli ste, da obstaja veliko evropskih eh, podjetij, ki so vključeni v te pogodbe. Niste pa rekli, katera evropska podjetja so to. Rada bi njihove nazive in rada bi izvedela, eh, kje imajo svoj sedež ali ste eh, lahko pregledali njihovo poslovanje, eh, koliko eh, plačujejo davka, naprimer v državah, v katerih so prisotni in poslujejo, ter ali imate kakšne pozitivne izkušnje, ali ste mogoče eh, ugotovili, da je včasih eh, dobro, da. Eh, država gosti tako podjetje. Sedaj pa dajem besedo gospe Štifler. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi jaz moram priznati, da sem nekoliko presenečena nad eh, vašimi besedami od začetka te predstavitve smo uh, poudarili, da si vsi želimo omogočiti malim kmetom, malim pridelovalcem v državah v razvoju, da postanejo samostojni, da si znajo sami pomagati, da lahko spoštujejo svoje običaje in svoje uh, kmetijske pristope. Zdaj pa uh, nam pripovedujete čisto nasprotno in uh, Torej, to sploh ni smer, v katero se želimo pomikati. Rekli ste, da mali kmetje imajo pred sabo zelo težko odločitev, In sicer glede na uh, tudi uh, majhne zemljiške površine, ki so še v njihovi lasti, ampak imamo občutek, da nimajo nekakršne možnosti izbire, kaj ti, uh, eh, ti ljudje, uh, če se držimo vašega razmišljanja, ti ljudje v naslednjih letih, naj bo to Afrika ali druge države v razvoju, uh, ti eh, ljudje, eh, te države eh, usmirjajo, evropejci, američani, kitajci in jim ne prepuščamo več nikakršne možnosti izbire. Torej nisem zelo dobro razumela vaše politike, morda to, morda pa. Eh, si moram postaviti kakšno vprašanje in moram reči, da vaše besede so me nekoliko prestrašile. Torej, to je vprašanje, ki ga želim postaviti. Tako kot je rekla gospa Cimer, kaj eh, nameravate postoriti z malimi kmeti, z ženskami, ki si prizadevajo za to, da ohranijo svoje male površine in če je voš, vaš sistem tako zelo učinkovit, potem dajte mi razložiti, zakaj v vedno večji meri ugotavljamo, da na stotine otrok umira vsak dan zaradi lahkih lakota eh, v Afriki, tako tudi, kot tudi drugod. Hvala lepa. Toja, Gospa Toja, izvolite. Grazie, grazie. Hvala lepa za besedo. Hvala vsem govornikom. Mislim, da so povedali zanimive stvari in dali tudi nek nov jeziv, eh, kako lahko zasebni kapital prispeva k kmetovanju, če je ustrezno usmerjen tudi v lokalni razvoj. In eh, Zanima nas eh, ravno to, razvoj za majhno lokalno kmetijstvo. Eh, odprl se je torej tudi nek nov prostor za razmislek. Sam pa se bom, sama se bom uh, osredotočila uh, ravno na uh, razgrabljanje zemlje. Uh, sama sem, uh, gospa uh, Žolijeva, uh, razložila. Da, in tudi mi, Italijani, Evropejci imamo svoje napake, da tudi mi uh, se ukvarjamo z razgrabljanjem zemlje, da niso to samo drugi in dobro je, da to vemo. Naša, moje vprašanje se bolj nanaša na možnost razvoja nekega um, okvirja, o katerem ste tukaj govorili. Uh, pogajanja za. Uh, na kup take zemlje so prav gotovo neenaka. Um, gre za zemljo, ki je v javni lasti in res je, če um, imamo neko pa pogajalsko kapaciteto za zaščito tistih, ki tam živijo, um, je to dobro. Če gre za, v določenih primerjih gre za mosovno razseljevanje, um, Pogovarjala sem se z eh, raziskovalci, eh, z znanstveniki, ki so zbirali podatke na to temo. Eh, obstaja zelo malo podatkov, ampak mislim, da moramo biti vsi za to odgovorni. Večjo, odgo, večjo odgovornost potrebujemo na lokalni ravni in mi v Evropah, v inštitucijah moramo dati na voljo inštrumente, moramo omogo dati na voljo znanje, tako da se investicije uporabljajo ne na škodo lastnega prebivalstva. Torej, moramo nekako uh, med sabo povezati. Uh, razne okvirje, ki se ustvarjajo. Omenjeno je, eh, omenjen je splošen okvir eh, iz eh, Združenih narodov, potem obstaja ta eh, sestanek, ki poteka ravno kar v Nairobiju. Eh, vse te um, pobude uh, morajo postati nekaj, kar bomo spoštovali. In ne nazadnje v Milanu, v Italiji, bo uh, naslednja svetovna razstava po Šangaju. In tema je ravno nahraniti planet. Uh, mi želimo, da bi tudi eh, na tem forumu omenjali eh, pomoč lokalnim oblastem, ko se morajo uh, soočati z tujimi investicijami, ki so lahko zelo koristne, pa tudi zelo škodljive. Zato moramo ravno ta, uh, pogajalska, te pogajalske spretnosti uh, razviti pri uh, teh subjektih. Hvala lepa. Zdaj pa bom eh, še dala besedo eh, ostalim udeležencem. Gospod Navaro, dve minuti največ. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V sistemu Združenih narodih imamo kar neko sistem načel in pravimo, da je kmetijstvo, kmetovanje vedno posu, ne glede na to, je veliko ali malo. Eh, zasebne investicije se dogajajo v kmetijstvu, v sektorju in eh, poskušamo, kolikor lahko, sodelovati z eh, vladami in kmetijskimi organizacijami, da bi se te investicije povečale in da bi bile v korist tudi malim kmetovalcem. Nekatere eh, vlade želijo povečati zasebne investicije, ker so pripričane, da je to prava pot naprej. Eh, to se dogaja pri zelenjavi, orehi. Eh, hm, ribah, hm, cvetju, živini in tako dalje. Po, po, eh, To se dogaja po koridorjih v Mozambiku in druge. Uh, eh, Tukaj se pojavljajo zadruge, eh, ki želijo konkurirati večjim podjetjem, obstajajo vlade, ki vodijo na tem področju, naprimer v Tanzaniji, v Mozambiku, v Indoneziji, ki te vlade se zauzimajo za eh, okoljevarstvene vidike. Eh, v Nepalu in Afriški uniji se s tem resno ukvarjajo in tudi nevladne organizacije, kot so Okfam, se akcijo aktivno vključujejo v te ta partnerstva. Zato bi poslance Evropskega parlamenta prosili, da vključevanje zasebnega sektorja v kmetijstvo eh, ne enačijo z razgrabljanjem zemlje, o katerem je bilo govora danes. Ampak namesto tega razmislite, kako se lahko eh, zasebna in javna sredstva povežejo, tudi eh, kako se lahko vključi država, da bi se povečala dostopnost do hrane in dosegla boljša prehranjenost. Merci. Hvala lepa. Gospod Sovil, imate besedo. Merci, merci, Hvala lepa, predsedujoča. Zastopam ekonomsko-socialni odbor eh, Evropske unije. Če se na kratko želim nekaj povedati, da če želimo vlagati v kmetijstvo, potem je dostop do virov bistvenega pomena in sicer tu mislim na zemljo in na vodo. V zvezi z zemljo imeli smo ničkoliko razprav v okviru odbora, pričemer Evropska civilna družba in civilna družba držav v razvoju sta sodelovali. Če, želim, če bi povzel naše razprave, potem bi lahko rekel, da moramo dati prednost Eh, ravno eh, temu, da zaščitimo zemljiške pravice malih kmetov in hkrati zagotovimo preglednost pogajanj. Eh, torej, pri, ko gre za tuje naložbe. Očitno je torej, da lokalne skupnosti in organizacije pridelovalcev morajo biti soudeležene od vsega začetka in sicer za to, če želimo, da prije do spremembe, kar zadeva prisvajanje zemlišče. Torej, Postavljam si tole vprašanje. Mislite, da pregledna zemljiška politika, ki vključuje lokalne skupnosti, je izvedljiva tudi z ozirom na obstoj velikih lobijev? In tudi pred uvodnimi besedami sem si, sem si postavljal neko vprašanje. In sicer, ali bi lahko oblikovali in izkoristili bolje že obstoječe pozitivne pobude? Kako bi lahko te pozitivne pobude lahko razširile na a, čim večje število držav v razvoju in kako bi dosegli tudi boljšo udeležbo lokalnih? lokalnih akterjev. Hvala lepa. Merci, monsieur Sisok. Hvala lepa, gospod Sisok, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Želel glede na to, kar je povedal govornik, bi eh, želel eh, se tudi jaz lotiti vprašanja tveganja. Kdo, eh, da, kdo vlaga dan danes eh, v Afriki, To so v resnici afričani, mali afriški kmetje. Velika večina naložbe je naših z vsemi tveganji. Torej, glavno načelo a, eh, zasebnih naložb je to, da a, eh, pač ne bomo plačevali a, eh, davkov in seveda tudi proizvodna za izvoz. Če lahko zagotovimo deset let eh, pač davčnih olajšav tistim, ki vlagajo v to kmetijstvo vsak dan, eh, potem eh, ne vemo, če bo vse to pravično. In potem rečeno je bilo, da je treba tudi vplivati na obnašanje špekulantov. Tudi gospod Žake je to povdaril. Kako bi ločevali obnašanje špekulantov od samih špekulacij? Ampak to, kar je naredilo name veliko tis, je to, da Seveda eh, je treba hkrati upoštevati odgovornost držav in tudi pravila. Kako lahko sploh eh, sprememo, da države v razvoju, eh, ki pač imajo v teh državah mali proizvajalci, so proizvajali bombaž, tako da so v bistvu pravzaprav predstavljali glavni vir oziroma to velja tudi, kar zadeva kakav in kavo. Torej, Uh, smo bili sposobni obvladovati vse to, hkrati pa uh, smo tudi kos uh, konkurentom. Kako to, da drugega ne uspemo doseči in izvesti? Stvar je, da moramo ustvariti prave politike, prave politike, ki naj organizirajo trge, ki naj zaščitijo te trge pred zlorabo na področju uvoza. Ko so problemi jasni, potem a, a, pravzaprav moramo najti prave ukrepe, ne pa si izmišljevati stvari, ki nimajo nikakršne veze z pravimi problemi, z pravimi vprašanji. In a, mali kmetje se soočajo z problemi, ampak vse posod po svetu se soočajo s temi problemi. Evropa je to rešila s skupnim trgom, z enotnim trgom in tako dalje dalje. Torej, nismo vabili zdaj tujih investitorjev, da bodo reševali te probleme. To je problem, ki ga je treba reš rešiti v notranjosti Afrike, da ustvarimo ustrezne pogoje, da bo njihovo delo priznano in da bodo imeli ustrezen dohodek od tega. In zato ne potrebujemo investitorjev. Eh, to so napačni odgovori. Afriška unija Eh, oziroma Evropska unija je pri tem našla tudi zelo dobre rešitve in s tem zaključujem. Prva stvar, ki jo treba storiti na mednarodni ravni, je to, da spoštujemo eh, lasninsko eh, pravico nad zemlišči in se moramo izogniti, seveda, pogovarjali smo se z lokalnimi akteri in tako dalje, so udeleženi. Vse to ni res. Ne potrebujemo zasebnih investitorjev, ki bi prišli k nam in kupovali zemljo za to, da proizvajajo cvetje oziroma proizvode, pridelke za izvoz in tako dalje. Ne. Glavno so žitarece, lokalni pridelki in tako dalje. Predsedujoča ga prekinja. Piedmont. Euh, um, um, to kar počnemo pri razgrabljanju zemlje, v bistvu spet eh, kopiramo in podvajamo nek sistem, ki ni uspel v preteklosti. To, kar sem videl od gospoda Selbija, kaj več eh, zemlje, več eh, pesticidov, več proizvodnja, to je ravno v nasprotju z poročilom mednarodne organizacije, ki pravi, da ne smemo iti v to smer. Moramo iti dlje od zelene revolucije, ki pravzaprav ni rešila nobenega nobenega ključnega problema v kmetijstvu. Če gledamo na kmetijstvo kot del okolja, družbe in gospodarstva. In zakaj spet gremo v uporabljamo napačen model? To je kratkoročno razmišljanje, redukcionistično razmišljanje, moramo iti dlje od tega. Imamo dovolj znanja, da naredimo stvar drugače. Moramo ustrajati, dejansko nisem tukaj tega slišal, namreč vprašati se moramo, eh, kje se bodo ustvarile no nove raziskave za trajnostni razvoj, ne trajnostno kmetijstvo, ne stari model, nov model. Kje so institucije za izobraževanje kmetovalcev? To ni stvar, s katero se rodite. Če so to znali vaši starši, ni nujno, da tudi vi to znate. Potrebujemo institucije, ki bodo kmetovalce učile, kako kmetovati, kako voditi posel, kako upravljati za kmetijo. Kot vemo, gre za posel, to je poslovanje. In mislim, da je to bistveno, o tem pa nismo ničesar slišali. Če želimo, da se eh, ta eh, svet eh, ne nahrani, ampak hrani, je to bistveno. Hvala lepa. Besedo bom predala za kratek odgovor gospodu Hermanu. Hvala, predsedujoča. Čisto na kratko, kaj ti gospod Navaro eh, se je obrnil na Oxfam. Res je, da je Oxfam um, angažiran uh, tudi na področju zasebnega sektorja in skuša ugotoviti, kateri je lahko prispevek zasebnega sektorja, um, ko, uh, pač kako lahko uh, pritegne male kmete k um, proizvodni. Seveda, tukaj mislimo na male kmete predvsem, ampak želim tudi povedati, da pred desetimi dnevi je Oxfam oblikoval novo poročilo in sicer o vprašanju razgrabljanja zemlje v tem novem valu. Eh, velikih nakupov eh, zemljišč. In to je na voljo v angliščini, španščini in francoščini. In eh, sicer slika je zelo temačna, tako kot je bilo povedano. Mislim, da moramo se maksimalno angažirati tudi v sklopu zasebnega sektorja, zato da najnemo srednje sinergije, ampak hkrati je tudi treba priznati, da so razmire dokaj negativne z ozirom na razgrabljene zemlje. Hvala lepa. In en vidik je bil morda nekoliko zanemarjen, ki pa je hkrati izredno pomemben pri teh pogajanjih in sicer vprašanje korupcije in vprašanje šibkosti institucij, zaradi česar je izredno težko tudi ustrezno voditi ta pogajanja. Eh, nekdo je zaprosil za besedo med eh, publiko. Eh, gospod uh, tamle ima uh, besedo, gospodična, gospa ima besedo za eno minuto, izvolite. Prihajam iz Oxfam uh, International in imam vprašanje za uh, gospoda iz Altima Partners. Zelo uh, se strinjamo s tem, da zaradi investicij nihče uh, ni bil razseljen. Uh, Eh, zaradi investicij Altima Partners. To zelo pozdravljamo, kot je kolega rekel. Oxfam eh, in druge organizacije so prišle do ugotovitev, ki so popolnoma drugačne, kažejo popolnoma drugo sliko. V Ugandi je prišlo do preseljevanja 20 tisoč ljudi, ki so trenutno zaradi tega na sodišču. In eh, ena od, eden od glavnih problemov pri delu z majhnimi kmetovalci je pravzaprav ravno eh, so pravzaprav pravice do zemlje. Zato bi, se, zato bi vprašala, kakšne sisteme, kakšne standarde Altima Partners uporablja, da eh, majhni kmetovalci, kmetovalci, ki od tega živijo, ne izgubijo svojih možnosti za preživetje, ko Altima Partners investira v kmetijstvo. Gospod Žake, eh, imate besedo za eno minuto. Hvala lepa. Želel bi podpreti to, kar je povedal Nabaro. Kmetijstvo je najpomembnejši eh, zasebni sektor v državah v razvoju. Ko govorimo o javnih politikah, morajo biti te zasnovane v eh, logiki javno-zasebnih partnerstv. In torej seveda tukaj treba poštevati tudi pravico eh, na področju konkurence, zasebne eh, partnerje, ampak eh, potrebujemo hkrati prave javne politike in eh, potrebno je zasebno pobudo izkoristiti v korist javnih eh, politik. To mora biti tudi torej načelo ne samo kmetijskih politik, ampak vseh javnih eh, politik in to v vseh državah. Moramo torej na novo si zamisliti to vez med zasebnim in javnim sektorjem. To je zelo obetajoče, moramo biti previdni, da ne prije do odstopanj, ampak to je seveda v pristojnosti javne politike. Veliko, kar, veliko pomanjka pomankljivosti, ki so bile omenjene danes do povdne, so pomankljivosti last, torej samih javnih eh, uprav in eh, vlad do lastnega prebivalstva. Hvala lepa, zdaj pa predam besedo preostalim strokovnjakom. Predala bom besedo gospodu Selbiju ki bo moral zagovarjati svoja stališča. Veliko vprašanj je bilo naslovljenih. Nana, izvolite, čisto na kratko, prosim. Um, Hvala lepa. Prva stvar, ki jo moram povedati, je naslednja. Glede na to, kar sem prej poskušal izpostaviti in to je, da tukajšnja razprava se je izredno polarizirala in eh, vedno se to degenerira tako, da so uh, mali kmetovalci dobri in, slab, in veliki slabi oziroma da je malo dobro in veliko slabo. Niso stvari tako enostavne in to sem poskušal že na začetku povedati. Potrebujemo uh, koordinirano, usklajeno torej podporo za vse sektorje. Jaz se strinjam, mali kmetovalci verjetno potrebujejo več podpore kot uh, sektor velikih proizvajalcev, ampak pri tem slednjega ne smemo demonizirati. Uh, Potem glede specifičnih komentarjev. Strinjam se, da velika večina marginaliziranih um, družin je na podeželju v Afriki, tisti, ki nimajo uh, dovolj hrane. Ampak, če ne bomo ničesar naredili, eh, bo v naslednjih 20 letih eh, večina teh družin v. Uh, mestih. Torej, poskusimo podpreti obe strani kmetijskega sektorja. Glede drugega vprašanja, regulacija zasebnega sektorja, mislim, da je to samo po sebi umevno. Moje sporočilo gre bolj v smer, da v zadnjih 40 ali 50 letih smo bili priča milijardam evrov, ki so uh, šle v javne institucije izkušnje oziroma učinkovitost in odgovornost pa je bila vprašljiva. Moje sporočilo je, ne zanemarite zasebnega sektorja in ne pošiljajte vse podpore, o kateri govorimo skozi javni sektor. Uh, Glede na vprašanje gospe Štifler, ja, mislim, da je popolnoma narobe razumela, kaj sem hotel povedati. Ne želim reči, da moramo zanemariti mali sektor, sektor malih kmetovalcev, ampak pravim, da če je nekdo se ukvarja z uh, kmetijstvom že uh, štiri. Uh, tri generacije, potem mislim, da je takemu človeku popolnoma jasno, kako težko je karkoli pridelati eh, v Afriki glede na vsa različna tveganja. Želel sem samo unesti kanček realnosti v našo razpravo potrebujemo tudi velike proizvajalce, kot, enako kot majhne proizvajalce. Eh, pri velikih proizvajalcih obstajajo sinergije eh, pri ponudbi in povpraševanju, iz katerih lahko imajo koristi mali kmetovalci. potem pa uh, komentar našega kolega iz Združenih narodi. Z njim se strinjam. Jasno moramo razlikovati med tem, kar jaz imenujem odgovorni investitorji in špekulanti na, za zemljo. Uh, Sej vidimo, kaj se je zgodilo v Etiopiji, eh, kjer so eh, nakupili ogromne eh, površine, ne da bi jih potem obdelovali. Torej, potrebujemo odgovorne privatne investitorje, ki bodo prinesli tako investicije kot znanje. Skočil bom na zadnje vprašanje naše kolegice iz Oxfama. Vprašanje je zelo utemeljeno. Uh, vemo, kakšne nepoštene uh, zadeve se dogajajo v tem sektorju, po drugi strani pa je tudi veliko zelo dobrih praks. Uh, Altima uh, se predvsem zauzema za odgovorno investicijo odgovorno investirajo tako kot eh, svetovna trgovinska organizacija, svetovna banka, e FEO in tako dalje. Torej, eh, ne smemo biti preveč sentimentalni in politični in eh, mislim, da bomo na ta način uspeli. Hvala. Predajam besedo zdaj gospodu lahko tudi tri minute. Uh, Hvala lepa. Uh, polarizirana razprava, ja, ampak potrebujemo konstruktivno razpravo o teh vprašanjih. Ja, do politizacije je prišlo, vendar to gre v obe smeri. Če eh, pogledamo, kaj si mislijo ljudje, ki odločajo v državah prejemnicah, potem imajo svoje videnje, kaj je potrebno glede uh, velike proizvodnje in obstaja veliko nezaupanja. Treba je gledati torej v obe smeri. Veliko dokazov kaže, da mali kmetovalci so lahko konkurenčni in dinamični. Uh, zadruga v Gani obstaja, ki vključuje še, približno 60 inaču, predelevalcev kakava in so lastniki 45 odstotkov britanskega podjetja, ki proizvaja čokolado. Torej, res je, da se to lahko izide. E, obstaja pa tudi mnogo izzivov, kot smo slišali v tej razpravi. Te se ponavadi povežujejo z eh, leti zanemarjanja kmetijskega sektorja v mnogih afriških državah in mnoge razvojne agencije želijo to popraviti. Eh, razlike obstajajo med eh, majhnimi kmetovalci, zasebnim sektorjem, um, nepovezanost z realnostjo, ampak prav gotovo imamo izkušnje, ki kažejo, da se lahko razvije sodelovanje, naprimer pogodbeno kmetovanje, aktivno sodelovanje kmetovalcev v podjetjih in tako dalje. Torej, praksa obstaja, iz katere se lahko učimo. Uh, zato je važno, da se. Uh, dobre prakse širijo na osnovi zagotavljanja lokalnih pravic do zemlje. Eh, vemo, do kakšnih kršitev prihaja, ne obstaja ustrezna pobuda za to, da eh, bi prišlo do boljših investicij. Potem je pa tukaj še vprašanje uh, vključenosti evropskih podjetij. Veliko jih je, eh, zelo uglednih, uh, nekatere imajo dolgo tradicijo uh, v tropskem kmetijstvu, nekatere so pa šele pred kratkim ustanovljene. Uh, veliko pogodb. Uh, imena, nekatera so javna. Uh, Eh, ne gre za eh, kazanje s prstom, gre za to, da izpostavimo, kar je pomembno. Uh, Eh, še vedno smo na začetku, mnoge pogodbe so šele podpisane in videli bomo, kakšno, koliko delovnih eh, mest bo nastalo in tako dalje. V Tanzaniji in eh, Mozambiku so se mnogi projekti ponesrečili zaradi prevelikih ambici, ambicij, pričakovanj pri proizvodnji in tako dalje. Predsedujoča je prekinila govornika. Zdaj pa še tri minute za gospo veleposlanico si dale? Hvala lepa. Tri stvari. Konkreten primer iz Malavija. Malavi je razdeljen tako med eh, komercialnimi velikimi kmetovalci in malimi kmetovalci. Vendar v zadnjih eh, šestih letih so se z krizo ukvarjali predvsem mali kmetovalci. Eh, vlada je na osnovi lasnih eh, politik podala pobude, ki je pomagala malim kmetovalcem. Eh, gotovila je približno 1,6 milijona za najbolj ogrožene kmetovalce, ki so pomembni za zanesljivo preskrbo s hrano. To sem hotela podati kot primer. Ampak tudi zasebni sektor smo v Malaviju uporabili za rešitev reševanje knjize in uh, vključili smo jih uh, v. Uh, Tako da smo razdelili kupone. Veliko izzivov je za male kmetovalce zaradi sistema lasništva zemlje. Uporabljamo tradicionalne metode v Afriki. Ampak, dame in gospodje, kaj je tukaj ključno? Po eni strani moramo okrepiti pravice do zemlje, po drugi strani pa povečati produktivnost, ampak upoštevati je treba pravice do zemlje na terenu in zato potrebujemo vašo pomoč, tako da se upravlja z zemljo na tradicionalen način, ne pa, da se ga ukinja, eh, da se ukinja sistem, ki ga Afrika pozna že leta. V okviru teh tradicionalnih sistemov lahko rešimo pravice do eh, zemlje, ampak potrebujemo izgradno inštitucij, kapacitet, vključno z upravljanjem zemlje. Investicija na to področje bo pomagala lokalnim skupnostim, lokalnemu prebivalstvu, tako da se lahko lahko bolje vključi v te procese. In ne na zadnje, obstaja kar nekaj globalnih investicij, FEO, Svetovna banka in tako dalje. Mi pri tem prosimo naslednje, ko gre za Afriko. Eh, več regionalnih eh, pobud je bilo enostavno zignoriranih. In šest let eh, so potekale eh, razne, razni posvetovalni ukrepi in podobno. Torej, če želimo uporabljati globalne pobude za Afrike, prosim, upoštevajte že obstoječe pobude, tako da ne uh, pomešamo uh, udeležbo. Merci beaucoup. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem eh, razpravljavcem in tudi tolmačem, ki so malje delali. Eh, naj eh, vse opozorim, da se bo naša javna predstavitev nadaljevala o 15. uri ob prisotnosti komisarjev Ciolosa in Pivalca.